so. Eh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Drage kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo z nekaterimi uvodnimi pripombami in informacijami. Komisar je že v hiši in trajalo bo samo še nekaj sekund, da bo prišel v dvorano. Prav prisrčno pozdravljeni. Želim začeti s prvo in drugo točko. Ali ima kdo kako pripombo na dnevni red, so kakšne želje, da se spremeni dnevni red, ne. Drugo, sporočila predsednika, eh, želim, eh, da smo pozorni naslednje. V zvezi z eh, komitološkim postopkom za smernice ITC je kolega Rubik, pa ne samo on, se pritožil, ugovarjal eh, proti temu eh, komitološkemu postopku in pa povdan se bomo na sestanku koordinatorjev ukvarjali s tem, da bomo videli, kako postopati. To ni tako enostavno. Če bomo našli pot, če bomo uspešni, bi, vam bomo mogoče pa elektronski pošti posredovali naše predloge. In to bi lahko pomenilo, da bomo 4. maja na seji ITRE eh, sprejeli ustrezno resolucijo v zvezi s tem. Eh, torej, to je možno. Potem drugo sporočilo. Eh, sestanek 4.5. se bo končal malo pozneje. Žal, komisarka gospa Kros, ki je ki naj bi prišla že ta teden in eh, se, potem smo predvideli, eh, da bo prišla naslednji teden, sedaj pa tudi naslednji teden ne more. In zato prva točka odpade in začeli bomo ob desetih, to je najbolj enostavno, tako da boste lahko 4. 5. dvakrat zajtrkovali ali pa eh, malo potegnili prvi zajtrk. Um, potem tretje sporočilo, ampak to se je verjetno že razvedelo zaradi uh, situacije v Štrasburu, kjer nismo glasovali, če se ne razumem, ampak to je bila osebna pripomba, torej v Štrasburu nismo smeli glasovati, zato bomo imeli poseben sestanek, kajti dogovoriti se moramo za nekaj točk. 11.5. smo predvideli za to, vendar že 8.45 ob 8.45 uri drugih eh, sestankov in terminov enostavno ne moremo eh, premakniti in zato eh, se bomo 11.5. srečali ob 8.45 uri in prosim, da politične skupine poskrbijo za to, da nas bo toliko v dvorani, da bomo lahko glasovali od 8.45 do maksimalno 9.15 ure, torej kratko glasovanje in sicer gre za smirnico o poslopjih, dve točki eh, pač. Eh, ki smo jih želeli obravnavati v Strasburu, torej verjetno bo glasovanje trajalo oziroma obravnava trajala pet minut eh, in ne več. Ampak nujno potrebno je, da na ta dan sprejmemo odločitev in da se tudi pogovorimo o tem. In tretja točka dnevnega reda, potem pa ne vem, kaj naj bi vam še povedal. Uh, Tretja točka sprejetje zapisnika seje z dni 22. in 23. februarja. Ali ima kdo kak predlog za bistveno spremembo zapisnika, da še kaj pomembnega doda? Ne. S tem je zapisnik sprejet in uh, zaključena tudi tretja točka dnevnega reda in jaz sem tudi uh, izčrpan. <laughs> ne vem, kaj naj vam še povem. Uh, Eh, kajti sledi četrta točka, obisk komisarja. Pravzaprav smo hoteli vse eh, obiske komisarjev opraviti aprila in tudi konferenca predsednikov je to želila. Eh, zaradi delovnega programa se moramo najprej pogovoriti s komisarji, preden vodimo veliko razpravo o delovnem programu. Torej, tako smo se odločili, da bomo najprej v miru razpravljali s komisarji in da eh, bomo razmislili o naših političnih zahtevah eh, in da bomo to potem poskusili vključiti v delovni program komisije. Že k malu bomo soočeni s konkretnimi predlogi, včeraj je bil tu sestanek z gospodom generalnim direktorjem Lujem v zvezi z akcijskim načrtom. Mnogo kolegov se je odeležilo tega sestanka. Bil je to poseben sestanek, kjer nas je obvestil o časovnici in mnenja so bila različna, kajti komisija je v časovni zamudi s tem, kar si je zadala. In deluje, rekel, da lahko tudi sedaj že kot odbor predložimo umestno poročilo, vendar bo tako umestno poročilo eh, ne bo dokončno, vendar mislim, da ni ima veliko smisla pripraviti tako umestno poročilo, ki potem ni kaj dosti vredno. Mogoče je bolje, če počakamo na dokončno poročilo oziroma na dokončne predloge in potem pripravimo poročilo. Mislim, da je to bolj pametno, kaj ti treba je analizirati dejstva, preden pripraviš tako poročilo in treba je seveda sprijeti utemeljene odločitve. To je bila zdaj že res zadnja informacija in mislim, da nam ne preostane druge kot kratek odmor preden pride komisar, ker se enostavno ne spomnim ničesar, kar bi vam še lahko povedal. Lahko bi tudi še zapeli kako pesem skupaj, ampak tudi ne, to ne vem, kako bi zvenilo. Lahko bi tudi eh, potegnili naprej eh, druge točke dnevnega reda, ampak problem je v tem, da kolegov, ki se s tem ukvarjajo, ni, eh, še ni v dvorani. In tudi za glasovanje niso vsi tu. Torej, To je tudi eh, problem komisarja, eh, da bomo ob desetih začeli z glasovanjem. Torej, eh, tisti, ki se želijo oglasiti v razpravi z komisarjem, se lahko prijavijo še, že sedaj, tudi če še ne vedo, kaj bo, kaj bo komisar povedal, ampak to bo potem šlo hitreje. Lahko naredimo kar seznam govornikov za razpravo s komisarjem. Tuja. No, no, for the first one. Okay. Sind die ersten, die gleich fragen? Torej, to bodo prvi, ki bodo eh, lahko postavili vprašanja. Je pa zelo zanimivo, da že sedaj vedo, kaj bodo vprašali, ko še sploh niso slišali, kaj bo komisar povedal. we can start? Yes. Yeah. Darf ganz herzlich in unseren Prav prisrčno pozdravljam v našem krugu komisarja Tajanja, ki je bil že večkrat med nami. On je prvi komisar, ki nam bo predstavil del svojega akcijskega programa, potem bomo o tem, o, raz, o tem razpravljali. Ob desetih moramo glasovati, to je majhen problem in zato. Brez eh, daljšega uvoda predajam besedo komisarju Tajanju, potem pa sledijo vprašanja. Gospod komisar, beseda je vaša. Hvala. Gospod eh, predsednik, eh, opravičujem se za zamudo, vendar sem moral priti peš iz komisije zaradi demonstracije, ki je povzročila eh, zastoje. Torej, z avtom bi prišel še pozneje. <clears throat> Želim pa takoj vam povedati najpomembnejše stvari. E, komisija je danes dopavdan tudi sprejela pomembne odločitve v zvezi z avtomobilsko industrijo. Iz vedno rad pridem v parlament, kaj ti e, tu se vračam na kraj storitve kaznivega dejanja. 15 let sem e, bil poslanec in to je seveda pomemben del mojega političnega življenja. Vedno ko pridem v parlament, sem vesel in uh, imam možnost srečati kolege, s katerimi smo dolgo sodelovali. Danes vam želim predstaviti v okviru dialoga med komisijo in parlamentom delovni, zakonodajni delovni program, ki ga je komisija sprejela 4. marca in ki vsebuje uh, politične prednostne naloge, ki jih je opredelila komisija v strategiji 2020. Želim vam predstaviti glavne pobude iz mojega področja in eh, ki se nanašajo tudi na odbor. Pri tem bom postopal kronološko, torej najprej eh, gre za uh, okolju prijazna in učinkovita vozila in danes zjutraj je komisija sprejela odločitev v zvezi s tem. Priden eh, bom to predstavil eh, eh medijem, eh, bom to predstavil parlamentu. Želim eh, začeti z delovnim programom 2010 strateške pobude. Kot ste videli, eh, se Eh, opiramo na program Strategija EU 2020 in predvidevamo novo industrijsko politiko in sicer eh, pametno, trajnostno in vključujočo rast. Torej gre za to, da je industrija konkurenčna, solidarna in eh, da se izvedejo restrukturiranja tam, kjer je potrebno, razen tega gre seveda tudi za inovacije in za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij in eh, potrebujemo določene strategije, kar zadeva sorovine in globalizacijo. Razen tega eh, so potrebna strukturna prilagajanja. Eh, treba je izboljšati konkurenčnost evropskih podjetij. Eh, javni sistem seveda ne more eh, odrediti eh, nekega dobrega upravljanja, lahko samo eh, poskrbi za to, da se vzpostavi sistem, ki omogoča taka prilagajanja in dobro konkurenčnost. Gre seveda tudi za pravila, ki eh, delujejo na trgu in ki zagotavljajo tudi varnost eh, ekonomskim operaterjem. Evropa je storila pomembne korake naprej, vendar kljub temu o še nimamo prave evropske ekonomije, ki bi bila usklajena in tudi solidarna. In v teh trenutkih eh, tudi vidimo, kolikšna je potreba po eh, usklajenem evropskem gospodarstvu. Nekatere industrije, kot je avtomobilska industrija in druge, eh, morajo. Eh, izvesti ustrezna prilagajanja in danes je komisija sprejela odločitev o eh, čistih in učinkovitih vozilih. Eh, septembra bomo izdali eh, sporočilo o industrijski politiki in komisar Barozo oziroma predsednik Barozo je sestavil tudi skupino strokovnjakov, ki se bo ukvarjala s tem, tako da bomo pripravili konkretne predloge, ki bodo vključene v to sporočilo, pri čemer bomo upoštevali pomankljivosti na različnih industrijskih sektorjih. In pri tem eh, računamo tudi na vaše prispevke, na vaše eh, predloge, eh, ki bodo na vsak način dobrodošli. Tudi V Strasburgu boste seveda še razpravljali o tem in tudi sam sem vam na voljo za razpravo o tem. Prvi input za tako sporočilo je, je bila prav gotova konferenca o konkurenč, industrijski konkurenčnosti, ki je potekala eh, ponedeljek v poslopju Šarleman in kjer so sodelovali eh, vrhunski strokovnjaki in Tudi predsednik vašega odbora je sodeloval na tej konferenci in želim se mu zahvaliti za to udeležbo na tej pomembni konferenci. E, tudi š, e, e, španski minister, ki predseduje ustreznemu svetu, je tam bil prisoten in tudi komisar Almunja. Drugi strateški predlog se nanaša na raziskave in inovacije. Eh, inovacije eh, so tesno povezane s eh, konkurenčnostjo. Skupaj s kolegico gospod Akvin bova pripravila eh, akcijski načrt do junija. Pri tem eh, izhajamo iz šil, žil, zelo široke zasnove inovacije. Torej ne, sem, ne gre samo za izumitelje, temveč tudi za uporabnike inovacij in tudi za eh, javnost, ki naj to podpira, torej za javni sektor. Eh, Kot del te pobude bomo pripravili specifični program, finančni program oziroma za finančne podpore majhnim in srednje velikim podjetjem, torej gre za ustvarjanje evropskega trga tveganega kapitala in za eh, finančne spodbude v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi. Predvsem gre tudi za eh, področje eh, javnih naročil, kjer naj bi bolj upoštevali inovacije. Potem gre za revizijo naše politike standardizacije. Torej, želim v jeseni predstaviti pomemben eh, in ambiciozen načrt, akcijski načrt za standardizacijo in sicer, da bi evropsko standardizacijo eh, naredili bolj učinkovito in bolj integrativno. Torej gre za sodobno politiko standardov, ki eh, jo lahko izvozimo tudi v tretje države. In mislim predvsem tudi na čezatlantski uh, uh, dialog in tudi na dialog z državami, uh, ki se hitro razvijajo. Potem uh, akt za mala podjetja. Mislim, da to dobro deluje na evropski ravni, vendar uh, v državah članicah je uspeh tega akta zelo različen. Eh, gre predvsem za dostop do, financ, eh, do finančnih sredstev za odpravo in za zmanjšanje birokracije in komisija bo morala opraviti popis posameznih interesov držav članic, tako da bo okolje za male in srednja velika podjetja še bolj privlačno. Za 31. maj in 1. juni 2006 v Madridu bo potekala konferenca za revizijo eh, akta za mala podjetja in razen tega. Eh, želim pozvati parlament, da bi čim prej prišli do izvedbene zakonodaje za akt za mala podjetja. Prišlo je do določenih zamud in mislim, da moramo biti bolj učinkoviti na tem področju, ker gre predvsem za uh, koristi uh, za mala in srednje velika podjetja. Torej, vabim parlament, da prispeva k pozitivni rešitvi, da bo prišlo do sprejetja v prvi obravnavi, kajti drugače bi lahko spet zgubili eno leto. In mislim, da moramo upoštevati težek čas krize in zato uh, je treba hitro sprejemati odločitve. Potem druga stvar je Erasmus za podjetnike. To je pobuda, uh, ki mi je še posebej pri srcu in sicer eh, smo še v fazi priprav, ampak tudi tu bomo eh, napredovali. 2009 je bilo že nekaj izmenjav v okviru tega programa. 2100 podjetnikov eh, se je prijavilo v, in posredovalo svoje podatke v bazo podatkov in za letos predvidevamo nekaj sto takih kontaktov. Torej program Erasm za eh, podjetnike bo uspešen predvsem, ko bo iz tega postal stalen program čez dve leti. Potem vesolje, torej tudi politika eh, v zvezi s tem je pomembna glede eh, podnebnih sprememb. Unija ima posebne pristojnosti ko gre za vesoljske raziskave. Trenutno pripravljamo sporočilo o vesoljski politiki, da bi precizirali eh, prihodne dejavnosti komisije na tem področju. Septembra bo izdano ustrezno sporočilo. Spomladi naslednjega leta pa bomo pripravili zakonodajni predlog za prihodni vesoljski program, ki naj bi vplival tudi na večletni eh, finančni program 2014-2020. Eh, Galileo GMS je že eh, zelo uspešen program in revolucionira življenje naših državljanov. Da bi zagotovili uspeh temu projektu, dodatni uspeh, pa je potrebno, da država tudi dolgoročno učinkovito upravlja tudi sredstvi, ki so na voljo. Pred nekaj meseci pri zaslišanju sem to že povedal, da ni moj namen, da bi sprejeli odločitve v zvezi z velikimi izzivi, preden ne prisluhnem pozorno tudi parlamentu. Tako da bomo skupaj prišli do rešitev in pri tem želim tudi ostati. Eh, in to se nanaša tudi na umestni pregled za Galilejo in GNSS eh, in sicer želim to storiti do poletja tega leta. Eh, moj namen je, glede Galileja, da si ogledamo delovanje medinstitucionalnega odbora, ki se ukvarja s tem. Gre za privilegiran politični dialog in za izmenjavo zaupnih podatkov. Eh, to je odbor, medinstitucionalni odbor, ki je tudi dosledaj dobro delal, ampak mislim, da mora še izboljšati to eh, delovanje. In službe, institucije so že dobile mandat, da eh, tesno sodelujejo z inštitucijami parlamenta in sveta da bi izboljšali delovanje tega odbora. Potem drugo pomembno vprašanje v programu se nanaša na surovine. To je strateško vprašanje za eh, eh gospodarstvo eh, Unije. Eh, vsa, eh, so gospodarstvo je odvisno od eh, surovin, na primer od eh, kovinskih surovin. Kot 2009 eh, in tudi v okviru strategije 2020 smo sprejeli jasne odločitve glede eh, surovin, ki temeljijo na teh treh stebrih. Eh, dostop do surovin v EU, potem eh, dostop zunaj EU, učinkovita uporaba in recikliranje surovin. Komisija želi predstaviti sporočilo do konca tega leta želimo analizirati dostop eh, do surovin eh, kot posledica finančne krize in eh, želimo spregovoriti tudi o izzivu, o dolgoročnem izzivu na področju surovin. V Addis Abibi bo k malu sestanek, ki se ga bomo odležil in kjer bomo govorili o tem potem večletne perspektive. Mogoče sem malo predolg, ampak mislim, da je prav, da vas obvestim o vsem, kar delamo. Mislim, da delamo veliko stvari, ali nam bo vse tudi uspelo, bo pokazal čas, to si želimo. Okvirni program eh, konkurenčnost in inovacije. Eh, tri leta po začetku ugotavljamo dobre rezultate in zadovoljen sem, da kljub omejenemu financiranju je uspelo pomagati malim in srednje velikim podjetjem v vsej Evropi. Službe že pripravljajo naslednjo generacijo te pobude, ki bo temeljila na doseženih rezultatih. Prepričan sem, tako kot sem tudi povedal na zasližanju, da je, da so raziskave in razvoj eh, velikega pomena za uspeh naših podjetij in predvsem gre tudi za, upan, za zaupanje državljanov v ekonomski sistem in v, eh, in v male in srednje velika podjetja, eh, pri čemer je kriza tudi omajala to področje. Eh, Eh, torej po prvih eh, treh mesecih delovanja te komisije vam lahko povem tudi nekaj o Riču. Rič je ena od mojih prioritet in eh, delal bom zato, da bom uspešen. Predvsem želim, da bi podjetja uspešno registrirala svoje kemične snovi do 30. novembra. To je prva faza v skladu s tem, torej eh, vprašal sem tudi svoje službe, da se koncentriramo za to, da najdemo praktične rešitve, da pomagamo industriji izpolniti vse obveznosti. Zato sem tudi zelo um, zadovoljen skupino direktorjev za registracijo teh eh, snovi, in to pomaga podjetjem izpolniti ta, uh, uh, to dožnost. In s komisarjem Potočnikom sem dosegel tudi sporazum in skupaj sva obiskala Agencijo za kemične snovi v Helsinkih prejšnji teden in uh, vse uh, bomo storili, da bo eh, seznam, ustrezen seznam objavljen čim prej. Kajti industrija potrebuje pravno eh, varnost in tudi jasnost eh, v tej fazi. Torej, smirnice za avtorizacije bodo tudi deblokirale zatečen proces. Eh, gre predvsem tudi za uporabo eh, snovi, eh, za katere ni nobene alternative. Želim dodati še nekaj zadev v zvezi s odločitvijo, ki smo jo sprejeli s pisnim postopkom danes zjutraj in ki se nanaša na sporočilo komisije, ki bo posredovana parlamentu v zvezi z eh, čistimi eh, in okoljoprijaznimi vozili. Vsi ti ukrepi, eh, pri teh ukrepih bo upoštevano tudi načelo subsidijarnosti. Mislim, da je pozitivni dejavnik, da električna vozila da so v središču pozornosti v različnih državah članicah, predvsem v Špa Franciji, Španiji, Danski, na Portugalskem. In mi kot komisija uh, eh, zauzemamo širok pristop in tehnološko neutralen pristop. Torej gre predvsem za vidik zmanjšanja emisij CO2 in treba je spodbujati te tehnologije, eh, na drugi strani pa moramo staviti tudi na eh, vodik, na zemeljski plin in na druge tehnologije, ki se uporabljajo v konvencionalnih motorjih. Torej gre za 40 konkretnih akcij, ki so omenjene in želim poudariti tu nekaj teh akcij. In sicer eh, finančne spodbude za raziskave in inovacije, pri trajnostnih tehnologijah, potem eh, rekvalifikacije in posodabljanja, zmanjšanje emisij CO2 pri eh, vozilih, potem bolj specifično električna vozila. Električna vozila morajo biti ravno tako varna kot konvencionalna vozila. Potem spodbujanje skupnih standardov, ki vzpodbujajo eh, bodo omogočili, eh, da, eh, lahko, torej, da bomo lahko eh, električna vozila pa vsod po Evropi eh, tudi napolnili. Eh, potem gre seveda tudi za standardizacijo, za finančne spodbude in za raziskave. Pomembno je, da se na tem področju eh, ne. Eh, eh, izvajajo nacionalne rešitve. Tudi tu moramo delovati skupno. Gre za strategijo, ki si jo lahko preberete in ki jo lahko tudi ocenite in ki temelji na dveh stebrih. Gre za izboljšanje eh, motorjev za zmanjšanje emisij CO2, CO2 in gre tudi za spodbudo proizvodnje električnih motorjev, eh, motorjev na vodik in na biogoriva. Še naprej bomo delali tudi eh, na programu CARS 2020. Torej to sporočilo je tudi neke vrste mejnik in pripravil sem jo tudi na osnovi zaupanja, ki ga čutim z vaše strani. E, bil sem malo dolg v tej predstavitvi. Hvala na vsak način za vašo pozornost. Hvala predsedniku e, za povabilo. E, hvala vam, da ste me poslušali in rad vam odgovoril na vprašanje. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Wir haben ein klitzekleines... Hvala, gospod komisar. Ob desetih imamo glasovanje, drage kolegice in kolegi. 13 se jih je prijavilo za razpravo, lahko gremo enostavno po vrsti. In ob deset pred deseto bom enostavno eh, pač prenehal, da bo komisar lahko odgovoril, ali pa vsak se omeni na eno minuto in potem bodo na vrsti vsi. Eh, Torej, samo eno minuto. Samo, postavite samo vprašanje nobenih prijaznosti. Komisarja poznamo in ni treba povedati, da je imel dober pred, eh, do, dobro predavanje. Samo vprašanje, potem nam bo mogoče uspelo. Kaj ti, če ob desetih ne bomo glasovali, eh, bodo drugi kolegi huli na nas. Kolega Vinklar je na vrsti prvi, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Na področju raziskav in razvoja Tudi tu ste se odteknili vprašanja dostopa. Zanima me, glede načrta za raziskave in razvoj, kako lahko pripravimo nek načrt, tako da bodo vsi dokumenti, da bomo dejansko lahko zagotovili ta trikotnik raziskave razvoj, te majhna in srednja velika podjetja. Vem, da ste se pogovarjali tudi s kolegi, da bo ustanovljena delovna skupina, kaj se tu dogaja, skratka, kako lahko to problematiko nasplošno uredimo. Krasno, kolega Vdi. Hvala lepa. Gospod komisar, kakšen je vaš občutek glede učinka, glede svetovnih pogajanj v zvezi z oglikom? Če si pogledamo obveznosti, ki izhajajo iz omejevanja izpustov oglika, kako bomo mi ravnali Ne želimo zaščititi naše industrije, ampak zagotoviti pošteno konkurenco. In še drugo vprašanje glede konkurence. Velike države in obsežne pogodbe imajo vse preferenčne klauzule. Kaj si mislite o načelu vzajemnosti pri teh um, obsežnih pogodbah, če razmišljamo recimo o naših svetovnih konkurentih? Gospa Toja. Eh, Ne želim nič dodajati k temu že tako obsežnemu programu. Vidimo tudi, da si prizadevate za majhna in srednje velika podjetja, ki postajajo neka konstanta v evropski politiki. Sprašujem pa, gospod komisar, ali nameravate posebno pozornost nameniti oziroma se posvetiti tudi majhnim podjetjem, čisto majhnim podjetjem, ki so neprofitna v njih je zaposlenih 10 milijonov ljudi, imamo pa 2 milijona takih podjetij. To so recimo zadruge, to so v bistvu podjetja, ki proizvajajo, vendar pa so neprofitna. Ali nameravate posvetiti pozornost tudi takim podjetjem, ki tvorijo sestavni del gospodarstva in tudi evropske industrije? In Hall. Gospa Hall. Komisar, quick question. Gospod komisar, kratka vprašanja najprej. Pri standardizaciji električnih avtomobilov ali boste zagotovili, da bo vključena tudi pametna tehnologija, ki bo omogočila, da se uporabljajo električni avtomobili tudi za shranjevanje elektrike? Glede Galileja, strinjam se, da Galilejo ni več eh, vrhunski projekt, to je evropski infrastrukturni projekt. Kakšnost? analizo stroškov in prednosti boste opravili, da boste primirjali koristi mm, Galileja, da ga primerjate z drugimi projekti, recimo v Severnem morju in tako dalje. Potem načrti za preoblikovanje naše industrije ali pa za hitre železnice. Boste opravili analizo stroškov in koristi. In če še ostanem pri Galileju, rekli ste, da Kitajska še ni sprostila svojega radijskega spektra in da je tu konflikt, kar zadeva Galileja. Se je tukaj zboljšalo. Še glede materijalov oziroma surovin, dostop do virov izven Evrope se nanaša tudi na vprašanje upravljanja. Industrija mora ravnati transparentno zato, da ne bi omogočali korupcije, ki se zdi, da je vprašanje koherentnosti naše politike. Mi želimo izboljšati tudi upravljanje v teh državah izven Evrope. Gospa Kavaljo. Much, uh... Hvala lepa, gospod komisar. Erasmus je zelo pomemben projekt za mlade ljudi. Imamo zelo visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Zagotoviti moramo, da bo ta projekt rastel. Vem, da imamo 1200 ukrepov za leto 2011. Tukaj se upoštevajo ukrepi, ki niso namenjeni zgolj recimo izdelkom in storitvam. Še to, veseli me tudi, da imate načrte, ki so tehnološko neutralni. Mislim, da moramo tudi pri motorjih z notranjim izgorevanjem ohraniti našo konkurenčnost. Gospod Franko. Savoir... Hvala lepa. Gospod komisar, kaj nameravate narediti, da bi zboljšali čezmejno sodelovanje med skupinami inovativnih majhnih in srednje velikih podjetij. Kako jih boste spodbudili, da si bodo izmenjevali znanje in kakšne so vaše ambicije za podporo majhnim podjetjem in mikropodjetjem v Uniji za sredozemlje? Angelika Nibler. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar. Dve pripombi in vprašanje. Najprej čestitke za vašo pobudo Green Card. To se mi zdi zelo dobro, še zlasti dobro se mi zdi, da to, kar ste dejali, se ne nanaša samo na mm, električno vozilo, ampak da bo to širše in da si komisija želi tehnološko neutralnih usmeritev. Moje vprašanje, kako gledate na nas v primerjavi z drugimi regi v svetu, zlasti kar zadeva recimo Kitajske. Kitajsko in Ameriko, ti množično vlagajo za to, da bi zgradili to industrijo. In še drugo vprašanje ali pripomba, če bi evropska sredstva tekla za projekt Green Car, potem verjetno bo treba več vlagati v raziskave in razvoj, ne pa razmišljati o tem, kako bi lahko financirali recimo spodbude za kupovanje na kraju samem. Potem kolega Winkler je že omenil vprašanje raziskav. Lepo prosim, da se pogovorite s komisarko za to področje. Zato da bomo v prihodnje videli, da bodo tudi inovacije postavljene bolj v osredje. Lena Ek. Hvala. Prvič. Tu smo zbrani predstavniki političnih skupin. Pogajali smo se o načrtu za oživitev gospodarstva in zanima me, ali bo komisija spoštovala svoje obljube, kar zadeva ponovno oživitev gospodarstva. Prav tako smo izpogajali načrt CET, kjer še vedno nimamo 50 odstotkov finančnih sredstev. Bo komisija držala svojo besedo, kar zadeva načrt CET? In tretjič, kdaj lahko pričakujemo tudi skupne standarde, kar zadeva vtičnice za punitev eh, električnih avtomobilov? Gospod Madurel. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, dejali ste, da se želite lotiti vprašanja električnih avtomobilov in sicer z tehnološko neutralnega vidika. Vprašanje električnih avtomobilov je zelo močno razvito in proizvajalci bodo lahko nadaljevali z masovno proizvodno v precej kratkem času. Ali niste mnenja, da bi v Evropi lahko spravili te avtomobile na komercialno raven še hitreje? Naj omenim konkurenčnost naših podjetij, vendar se tu pojavlja še en dejavnik, o katerem govorimo veliko manj - globalizacija. Naša podjetja morajo ne samo inovirati, da bodo konkurenčna, poiskati morajo nove produkte, nove storitve, nove trge. To pomeni spodbujanje globalizacije. Kako se namerava komisija lotiti tega vprašanja? Gospod Butikofer. Naj Povem, da ste omenili tudi čezatlantski dialog. Vaš predhodnik, eh, gospod eh, Ferhojgen, je bil pristojen tudi za gospodarski svet, transatlantski svet. To ima sedaj v svojem resorju gospod Dehucht. Ampak zdi se mi, da je zelo pomembno, da se tudi vi osredotočate na vprašanje standardov, ki jih lahko skupaj postavimo. In sliš, slišal bi rad od vas, katere prednosti bi po vašem mnenju potrebovali v tem čezatlantskem dialogu? Drugo, omenili ste akt za majhna podjetja in omenili ste tudi vprašanje zamude izplačil. Sam se zauzemam za to, da bi komisija in še zlasti vi vzeli na znanje, da ne samo različne politične skupine v tem parlamentu, pač pa tudi majhna in srednje velika podjetja uh, da se vsi mi zauzemamo za to, da bi se ta direktiva uporabljala tudi za odnos business to business. Gospod Enču. Bareš, întreb pe domnul comisar dacă uh, comisia intenționează să aloce... Vala lepa. Gospod comisar, ali namerava comisia nameniti posebna sredstva za to, da bi spodbujala internetne storitve. V mislih imam brezposobne in tiste, ki so šele pred kratkim izgubili svojo zaposlitev. 8. marca je bil sprejet nov finančni instrument ali je komisija mnenja, da bi to morali obravnavati ločeno. In še nekaj. Če imamo v mislih konferenco na visoki ravni, ki je potekala v ponedeljek, bi vas tem v zvezi rad vprašal, če se lahko naučimo iz tega. <clears throat> Gospod Pade. V strategiji EU 2020 najdemo vprašanja učinkovite rabe virov in nizkoogličnih tehnologij. Work, Po drugi strani pa v delovnem programu ne vidim, da bi to bila prioriteta. Kakšna je vaš, kakšen je vaš komentar na to mojo pripombo? Gospa Valjan. Hvala lepa. Kar zadeva mineralne surovine, gospod komisar, bi vas rada nekaj vprašala. Ali nam lahko na tej točki poveste, če ima komisija neko splošno vizijo glede virov, ki jih imamo v Evropski uniji. Drugič, kako nameravate spodbujati industrijo pridobivanja, če vemo, da okoljska zakonodaja vse bolj ovira tako imenovano ekstrakcijsko industrijo oziroma industrijo pridobivanja snovi. Kaj pa glede uporabe cianida, pri pridobivanju zlata. O tem bomo glasovali prihodnji teden. Kristjan Ele. 1,5 milijarde evrov ima program za raziskave in to je eden od največjih programov. Svet je sredstva zmanjšal za eno tretjino, parlament pa vam je ta sredstva v bistvu vrnil. Dve vprašanji. Kako gledate na prihodnost programa za raziskave? Očitno je to povezano tudi z sodelovanjem z američani. Kar zadeva vprašanje tako imenovane internet security, so američani tukaj dosegli zelo veliko. Kako gledate na prihodnost? Parlament je ta program vedno izredno podpiral. Želimo, da bi prišlo do raziskave med civilnimi in vojaškimi raziskavami. Imamo tudi Evropsko obramno agencijo, ki se nenadoma pojavila in imeli naj bi tako imenovani European Preparatory Action. Zanima me, ali se še zauzemate za ločevanje med civilnimi in vojaškimi raziskavami. To je eno in drugič. Ali ne bi bilo bolje, če bi dali ta sredstva agenciji za internetno varnost, kot pa obramni agenciji? Mulțumesc, domnule președinte. Gospa Tikal. Gospod predsednik, gospod komisar. Če želimo, da bo industrijska proizvodnja ostala v Evropski uniji in če želimo ohraniti delovna mesta, moramo posodobiti industrijske obrate za to, da bodo bolj okolju prijazni. Prav tako moramo spoštovati cilje kjotskega protokola in tudi zaveze, da ne po kjotu. Kaj bo naredila komisija za to, da bi se posodobila proizvodnja in še kar zadeva eh, e-fakturiranje? Kakšno je vaše mnenje? Hvala, dragi kolegi, da ste se vsi tako držali časovnega okvira, vsi ste lahko postavili svoje vprašanja in sedaj bo komisar odgovoril na vse in to v desetih minutah. Grazie, spero di poter. Hvala lepa. Upam, da bom lahko na kratko odgovoril vsem. Potem pa, če boste želeli zadeve bolj poglobiti, tisto, kar vam leži na srcu, se lahko pogovorimo o Strasburu. Mirno lahko to naredimo, z mnogimi izmed vas smo se že srečali in če boste želeli, sem vam na voljo. gospod Winkler in gospod Franko sta govorila predvsem o tematiki dostopanja do kreditov. Sam imam namen podpreti vse pobude, da bi podprli dostop do kreditov, do posojil za majhna in srednje velika podjetja. Zlasti z novimi finančnimi instrumenti, pa tudi z okrepel, okrepljenim sodelovanjem z Evropsko investicijsko banko. Trenutno so finančni instrumenti zelo razdrobljeni, mi pa želimo optimizirati njihovo uporabo. Želimo tudi učinkovit, kapit, uh, učinkovit trg tveganega kapitala v Evropi. Recimo, želimo nek evropski potni list za tvegani kapital, tako da bi lahko izboljšali možnosti za rast v Evropi. Nedavno sem se srečal z gospodom Majstatom, predsednikom Evropske investicijske banke, in izmenjala sva si mnenje glede sedanje situacije, skušala pa tudi predvideti nove možnosti glede finančnih instrumentov za obdobje po 2013. 6. maja bom oziroma sem organiziral forum za majhna in srednje velika podjetja, kjer bomo govorili prav o tematiki dostopa do posojil. Gre za ne samo gospodarski, pač pa tudi birokratski vidik, kar se mi zdi, da je želel zlasti podariti gospod Winkler. Strinjam se z njim in tudi tukaj si bomo prizadevali za to, da bi ponudili konkretne odgovore kjer je možno, lahko poskusimo tudi spremeniti predpise, kot sem to naredil, ko sem bil komisar za transport pri nekaterih programih. V mislih imam Marko Polo, ki je bil težko dostopen za majhna in srednja velika podjetja, zato smo program spremenili. Včeraj je komisija sprejela določbo za upravno poenostavitev, tako da nadaljujemo z našim delom. Gospod Udi je zastavil problem, ki se je že pojavil med mojim zaslišanjem. Takrat ga je postavila njegova kolegica, strankarska, pa tudi njegova sodržavljanka. To je zelo pomembno. Če je vaše vprašanje, ali se zauzemam za davek, da ali ne, potem vam odgovarjam, da je to hipoteza, ki ni izključena. Morali pa bomo oceniti, ali bo pametno to dejansko narediti ali ne. Ampak sam sem z tega vidika neutralen in to ni izključeno. Gospa Toja, vi ste se dotaknili vprašanja neprofitnih družb oziroma zadrug. menim, da gre za zelo aktualno in zanimivo vprašanje tudi z družbenega vidika. Sam sem o tem govoril že med svojim zaslišanjem. Potrjujem svojo zavezanost za to, da bi zaščitili tudi ta podjetniški sektor, ki je zelo pomemben in ki je zelo relevanten za našo družbo. Ponovno potrjujem, vsi sektori podjetništva, od velikih eh, podjetij do družinskih podjetij, bodo vsi, vsa ta podjetja bodo v središču moje pozornosti v naslednjih nekaj letih. Vprašanje kolegice Karvaljo. pripravljalno fazo Erasmusa naj bi pretvorili v, neko stalno, v nek stalni program. Vi ste omenili sredstva. Ta sredstva so danes precej nizka. To bomo morali ponovno pogledati. Za leto 2012 naj bi predvideli povečanje proračuna, da bi prišli na 7 milijonov evrov, leta 2013 8 milijonov evrov v primerjavi s sedanjimi petimi milijoni. Vem, da ni dosti, ampak pošiljamo neko sporočilo. Lahko povem tudi, da bo program zagotavljal več manevrskega prostora, ker ga bomo osvobodili določenih omejitev, ki se sedaj tičejo te pripravljalne faze. Podjetniki, ki so že sodelovali pri tem programu, so bili veseli možnosti, da se lahko neposredno učijo od kakega drugega podjetnika, kar ni nepomembno. Glede električnih avtomobilov. To je vprašanje, ki ga je zastavilo več poslancev. Rad bi vam odgovoril vsakemu posebej, ampak časa je malo in sem bom skušal združiti več vprašanj in odgovoriti naenkrat. več vas je postavilo to vprašanje. Nekdo je celo vprašal, ali želimo biti neutralni oziroma ali bomo dajali prednost električnim avtomobilom. Mi ostajamo neutralni. Električni avtomobili so sicer pomembni. Špansko predsedstvo si je to zastavilo kot za neko nosilno vprašanje in pravzaprav so električni avtomobili postali nek zaščitni znak španskega predsedovanja. V dokumentu, ki smo ga danes prijeli, je sicer veliko prostora namenjenega električnim avtomobilom, vendar pa tudi uh, avtomobilom na vodik, hibridom in tako dalje. Upravičeno ste dejali, da potrebujemo ustrezno infrastrukturo, ker ne moremo v naslednjih letih razviti trga za električne avtomobile. Res je tudi nekatere države, Kitajska, Rusija, vlagajo zelo veliko, tudi v evropska podjetja. Fiat recimo pripravlja avtomobile Fiat 500 v ZDA, ne pa tudi v Evropi. Pogovarjal sem se z gospodom Markionom in ga prosil, naj začne proizvajati električne Fiate tudi za evropski trg. Omenil mi je vprašanje stroškov infrastrukture. Kitajska in Rusija, oziroma se opravičujem, ZDA, ulagajo veliko več Mi moramo imeti večjo možnost izbire. Prizadevamo si za to, da bi omogočali tudi razvoj alternativnih motorjev, vendar pa imamo tu dva stebra. Pri motorjih z notranjim izgorevanjem moramo zmanjšati emisije CO2. -ja. To bo treba razviti na kratki rok, v drugem stebru pa imamo strategijo za avtomobile, ki še manj onesnažujejo. To so hibridi, to so um, avtomobili na vodik in električni avtomobili. Allora. Ecco, sullo Small Business Act continueremo Ah, no, sullo standard c'è un'altra domanda. Še vprašanje glede standardov je bilo postavljeno v povezavi z električni avtomobili. Mi bomo leta 2010 organom zadolženim za standardizacijo dali bomo nalogo naj razvijajo standarde za infrastrukturo, ki omogoča polnjenje električnih avtomobilov. Potrebujemo skupne standarde, zato da bomo električne avtomobile lahko polnili kjerkoli v Evropski uniji, kar je temeljnega pomena, če recimo želi nekdo prehajati meje. Želimo, da se ti standardi uveljavijo še preden se začnejo masovno proizvajati električni avtomobili. Mi bomo vse, vsa podjetja, ki bodo proizvajala uh, eh, to vrstne izdelke, spodbudili in iskali čim boljše načine, da se ti standardi tudi dejansko uporabljajo per i programmi eh, di ricerca. Glede raziskovalnih programov, gospod Elar, moje mnenje je, eh, da sta inovacije in raziskave, in s tem odgovarjam tudi na vprašanje, ki zadeva inovacije. Torej, inovacije so temeljnega pomena in ravno zato bo komisija med prvimi besedili predstavila sporočilo, ki se nanaša na inovacije. sodelujemo tudi z drugimi pristojnimi resorji. Sam sodelujem z pristojnimi službami glede prihodnih finančnih perspektiv. Seveda, nekatere zadeve bo potrebno ponovno pregledati in morali bi v proračunskih postavkah predvideti spremembo v prid industrijski politiki. Kajti, če je res, da je industrijska politika v samem središču dokumenta Evropa 2020, potem moramo politično voljo spremeniti v konkretne ukrepe. Le tako bo naša Evropa lahko imela industrijski sistem, ki bo dovolj konkurenčen. Omogočiti moramo našim podjetjem, da bodo inovirale. Veliko je že naložb, vendar pa inovacije niso možne brez raziskav. Zato se mi zdi to absolutna prednost, ker pa nisem sam, ki o tem odločam, ne vem, kakšen bo učinek, ampak sam sem zavezen, sem pripravljen povečati skupnostni proračun za inovacije in za raziskave, tako da bomo lahko še nadgradili sedanje projekte. Glede konkurenčnosti naših podjetij, več poslancev je poudarilo ta vidik. In to v povezavi s surovinami. Alarmantno je, da je več panog začelo pošiljati zelo zaskrbljujoče signale v preteklih nekaj tednih. Srečal sem se s predstavniki mnogih industrijskih panog, ki so mi izrazili svoje dvome, svojo zaskrbljenost. In zelo težko tekmovanje z podjetji izven Evrope. Ta podjetja oziroma nekatere države imajo monopol, kar zadeva surovine in tu nameravamo poseči. Na ponedeljkovem sestanku smo prejeli mnogo različnih znakov oziroma sporočil in zato smo govorili tudi o pomenu majhnih in srednje velikih podjetij. Kot bo lahko potrdil vaš predsednik, smo prišli do prepričanja na tem ponedeljkovem sestanku, da strokovnjaki, deležniki, akademiki, gospodarstveniki, vsi skupaj nekako vidijo svoje mesto in svoj način razmišljanja tudi v strategiji Evropa 2020. Sedaj potrebujemo gospodarski sistem, ki bo bolj uravnotežen in ki bi omogočal tudi ustrezno mesto za industrijo ter majhna in srednje velika podjetja, za razliko od tega, kar smo imeli do sedaj. Ne želim sedaj popolnoma črtati storitev in jih popolnoma nadomestiti z industrijo ter majhnimi in srednjimi velikimi podjetji. Ne, želimo ravnovesje, da se ne bi ponovilo to, kar se dogaja že leta dolgo in da se ne bi znašli v taki krizi, v kakršni smo sedaj. Očitno je, da določene gospodarske odločitve in politične odločitve iz preteklosti niso dale želenih sadov. Še v zvezi s tem, kakšne odnose imamo s tretjimi državami v povezavi z surovinami. Nisem po naključju omenil sestanka v Addis Abebi, ko se bomo sestali tudi z Afriško unijo. V Afriki je namreč mnogo držav, kjer se pridobivajo surovine in ravno zaradi tega sem vam povedal, da bom prisoten v Adis Abebi zato, da zastavim to vprašanje. Namreč mi, evropejci, smo zainteresirani za to, da v Afriki razvijemo politiko, ne politiko neokolonializma, pač pa politiko razvoja v prid razvoju Afrike želimo doseči stabilnost. Naš interes ni, da vlada korupcija v mnogih državah, tako kot se žal to še dogaja v Afriki. Naš interes je, da se zgodi ravno nasprotno. Namreč mi, evropejci, moramo v vseh industrijskih panogah, vključno tu, mi moramo tekmovati na podlagi kakovosti, ne korupcije. Mi moramo staviti na kakovost našega know-howa, naših tehničnih kadrov, ki odhajajo v Afriki in vključujejo tudi afriške delavce. To je naš globalen pristop glede surovin. Surovine so vključene v politični projekt za Afriko. In ko sem pred letom dni v Neaplju organiziral dvodnevni sestanek za Čez nacionalne mreže in odnose z Afriko mi je eden od afriških voditeljev dejal, vi se morate v Afriki bolj zauzeti za to, da se zgradi infrastruktura z neko svojo politično prisotnostjo. Kaj ti če zgradite v puščavi železnice, potem boste prvi, ki boste lahko pogledali, kaj se pa nahaja pod mm, površino. To so nam oni rekli. Ni prav, da se še naprej pojavljamo s kavčki polnimi dolarjev in računamo na to, kako bomo koga podkupili. Ne, mi moramo ravnati drugače in računati na našo kakovost. Tu se strinjam z vami, surovine so primarno vprašanje. Še ena stvar, ki sem jo najavil tudi zadnjič na konferenci. In sicer nameravam dejansko pripraviti predlog s seznamom tistih surovin, ki najbolj primankujejo. Tako, da bi imeli tudi strategijo za uporabo sedanjih obstoječih in razpoložljivih eh, surovin. Želimo tudi razviti strategijo za nadomestne snovi pri našem pristopu, pa bomo spoštovali tudi študije, ki so bile opravljene tudi z vidika okolja, kar se mi zdi, da je bilo tisto, kar je najbolj skrbelo nekatere v povezavi z pridobivanjem oziroma s tako imenovano ekstrakcijsko industrijo. Glede direktive v zvezi z zamudami pri plačilih. Zahvaljujem se gospodu Bujti Koferju za to, da mi je postavil to vprašanje. Vem, da je že potekal sestanek koordinatorjev in mislim, da je bil dosežen kompromisni dogovor. Kolikor se mene tiče, menim, da je ta kompromis, ki je bil dosežen, dober. Pomembno pa je, da parlament deluje zelo pozorno in diplomatsko v odnosu do sveta, zato da bi prišli do nekega besedila, ki bi ga lahko potrdil tudi svet tako imenovan B2B in če se bo svet strinjal, če bo svet sprejel to besedilo, potem sam ne bom imel nič proti. B2B mora biti del naše strategije, ampak kot sem dejal, izvrstno je včasih sovražnik dobrega in mi moramo poslati znak majhnim in srednje velikim podjetjem, da nekaj delamo. Če bomo čakali na popolnost, potem se bojim, da se bodo države članice uprle. Dobro kompromisno besedilo je zato lahko. Mm, dober začetek. Sam sodelujem z mnogimi poslanci, da bi dosegli dogovor, ki nam bo omogočil potrditev v prvem branju, tako da bi vse evropske institucije, parlament, svet in komisija lahko poslale močan signal majhnih in srednje velikim podjetjem v času, ko izhajamo iz krize. B2B je, kar se mene tiče, v redu, problem pa je kompromisno besedilo, ki bo sprejemljivo. Če želite, se lahko o tem pogovorimo še kasneje zasebno. Še bi lahko dal druge odgovore lahko poslancem, ki jim nisem uspel odgovoriti, pošljem odgovore tudi v pisni obliki. Seveda pa sem vsem poslancem na voljo tudi sicer individualno in tudi sicer, če boste tako želeli. Hvala, hvala za to, da ste prišli v naš odbor. Hvala za odgovore in hvala tudi za to, da ste predlog, ki ste nam ga danes predstavili, mm, da ste nam ga predstavili kot prvim pridn, ste o tem obvestili medije. Hvala. Mislim, da je to dober znak uspešnega sodelovanja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können. Drage kolegice in kolegi, lahko začnemo z glasovanjem. darf äh, Sie bitten, dass wir jetzt zügig. Torej, äh, prosim, da sedaj hitro glasujemo. Izhajam iz tega, da so politične skupine äh, pazile na to, da je samo toliko glasovalnih upravičencev tu, kot je predvideno, tako da ne bo treba popravljati glasovanja. Me sploh kdo posluša? Prvo glasovanje.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 Uspešno smo zaključili pogajanja o pregledu direktive o energetskih izdelkih, vendar pa vas želim opozoriti na eno zadevo. To sem vam poslala tudi pisno. Gre za dokončni dogovor v zvezi z vprašanjem označevanja. V dogovoru smo se dogovorili o največ treh energijskih razredih A++ v skladu z členom 4 in drugo uvodno navedbo. Prav tako pa imamo klauzulo za revizijo in sicer najkasneje leta 2014. Če so potrebne še kakšne podrobnejše opredelitve v označevanju pred, pred letom 2014 in pred splošnim pregledom direktive, bi rekla, da bi to interpretacijo morala podati komisija, zato da bo, bomo potem dobili novo klasifikacijo. Čakamo na komisijo, da bo potrdila, ko bo direktiva potrjena na plenarnem zasedanju, ali bo ta klasifikacija tista, ki bomo dejansko tudi izbrali. Hvala. Yeah kolegica Hasi, vendar sedaj ne bo razprava o tem. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. V trialogu nam je komisija ustno zagotovila, da je interpretacija, ki jo je omenila gospod Podimata, v redu. Skupina zelenih lahko podpre ta kompromis, čeprav je daleč od idealnega. Poročevalka je opravila zelo dobro delo, to je treba povedati, ampak skupina zelenih bi si želela videti pisno potrditev ustne interpretacije komisije. Rešitev je naslednja. Ta interpretacija bo potrjena na plenarnem zasedanju, to bo storila komisija. Tako vas samo obveščam, da je to naš pogoj za to, da podpremo ta kompromis. Sedaj pa še gospod Priza za komisijo, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa poročevalka. Podprem lahko interpretacijo gospe Podimata. Če bi bilo nujno pregledati klasifikacijo pred pregledom direktive, potem bi to šlo samo navzdol. Preučili bomo, kako vam to lahko potrdimo, naj si bo v pisni obliki ali na plenarnem zasedanju. Karkoli vam bolj ustreza. Morda ne na plenarnem zasedanju, tam bo komisar Oettinger, ampak kakorkoli že pogledali bomo, kaj je najboljša pot za to. Zato želim parlament pomiriti, da obstaja samo ena možna interpretacija. Hvala. Hvala, ker sem tudi sam sodeloval pri tem večurnem trialogu. Predlagam, da se držimo tega, kar smo tam sprejeli. E, sedaj sledi glasovanje o poročilu podimata. Kdo je za? Elektronik? Ja, e, elektronsko glasovanje, se opravičujem. E, glasujte, prosim. Closed konec glasovanja. In kakšen je rezultat? Soglasno sprejeto to poročilo. Naslednje poročilo TKO. Tudi o tem so potekala dolga pogajanja, elektronsko glasovanje, kdo je za. Okay. Eh, Se opravičujem. Eh, ali želite kaj povedati? kolegice in kolegi, ne moremo pri vsakem poročilu, o katerem glasujemo, razpravljati. To ne gre. Eh, drugače bomo točko umaknili in spet sprožili razpravo o tem. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo je zelo pomembno, zato da se bomo izognili materialom v zgradbah, ki onesnažujejo okolje in da bomo prihranili tudi energijo ter da zagotovimo zelena delovna mesta. Hvala. Začetek glasovanja, prosim. Ena kartica ne funkcionira, bomo videli, kako bomo rešili eh, začetek glasovanja, konec glasovanja. 52 und 50 oziroma 53 glasov, ker en, en naprava ni delovala. Naslednje poročilo, eh, poročilo kolega Winklerja, tu imamo glasovalni seznam, eh, razen tega imamo na enem mestu tudi ustni predlog spremembe, tam mi boste morali pomagati. 18. predlog spremembe, kdo je za, kdo je proti. E, eh, sprijeto. 19 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto. 21 za, oprostite, napaka. To je že vključeno v kompromis, tako da lahko nadaljujemo takoj z imko ena za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, mislim, da je to zavrnjeno, ampak to bomo elektronsko preverili začetek glasovanja. Ponovno začetek glasovanja, konec glasovanja. In rezultat je tak, da je predlog zavrnjen. 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno 23 za, proti vzdržani, zavrnjeno 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti vzdržani. Sprejeto 26, to uh, ni več aktualno. Eh, kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto 39 za, proti vzdržani sprejeto 37 za, proti vzdržani sprejeto 38 za, proti vzdržani zavrnjeno 43 za, proti vzdržani sprejeto 40 za proti vzdržani. Sprejeto 51 za, proti vzdržani. Sprejeto 41 za, proti vzdržani. Sprejeto 42 za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 4 za, proti vzdržani. Sprejeto 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromiss schießt, za. Sedeminštirideset, ta predlog je umaknjen, sem pozabil omeniti. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi glasovanje o kompromisu sedem za, proti, vzdržani, sprejeto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 proti vzdržani sprejeto. 69 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto. 74 za, proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani zavrnjeno. 75 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 78 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 80 za odpade 81 za, proti vzdržani sprejeta 82 za, proti vzdržani zavrnjeno 83 za, proti vzdržani zavrnjeno 84 za, proti vzdržani zavrnjeno 85 za, proti vzdržani sprejeto 86 za, proti vzdržani sprejeto 87 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto 91 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 95 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 96 glasovanje po delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani zavrnjeno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 proti, vzdržani, sprijeto. In kot dva, za, proti, vzdržani, sprijeto, 102, ena, eh, 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, oziroma 102 bomo preverili. 102, začetek elektronskega glasovanja. Konec glasovanja. Rezultat. No, ta izid je kar jasen. Sprejeto. Se opravičujem, 103. Ne, 102, to je bilo 102. 103 odpade. 104 za. 104 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 105 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 106 za. Proti vzdržani sprejeto 107 za, proti, vzdržani sprejeto 108 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj uvodne izjave 4 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno 5 za, proti, vzdržani sprejeto 6 eh, za, proti, vzdržani sprejeto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 sprejeto 12 za, proti vzdržani sprejeto 13 za, proti vzdržani sprejeto 14 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj 15 ustni eh, amandma Rera Maturel. La señora Merkis, que es nuestra ponente de la sombra, no puede estar hoy aquí, pero. Hvala, gospod Merkis, ki je poročeval kosenci danes. Ne, mora biti tukaj, ampak kar zadeva predlog spremembe 15, nam je želela sporočiti, da so vse skupine dosegle dogovor za to. Glasovanje po delih ni potrebno. Prebrala bom besedilo v angliščini. Sources can hinder innovation takes the view that the European Union policies on raw materials should address the key challenges with regard to ensuring fair access. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsednik. To je besedilo, o katerem smo dosegli dogovor. Mündliche Änderungsantrag, wer stimmt dem zu? Kdo je za ustni predlog spremembe? Kdo je proti? Vzdržan je sprejeto. 16. 16 za. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 17, ustni amandma za, proti, vzdržani, sprejeto, ena za, proti, vzdržani, sprejeto, dva za, proti, vzdržani, sprejeto, tri za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasovanje o celotnem besedilu. Gospod Bitikofer, prosim. Eh, če se ne govori v mikrofon, se ne more tolmačiti. Torej, pri številki 103 ste rekli, da to odpade, pa ne vem zakaj. Zaradi, ker je pokrito z imko 2. To piše v mojem gradibu. Imko 2. Kje piše imko 2? Torej, piše, če je imko 2 sprejet, odpade 103. Tako so se dogovorili, se je dogovoril poročevalec z ostalimi. Sedaj pa elektronsko glasovanje o celotnem besedilu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. En iz vrst EPP je glasoval preveč. Konec glasovanja in rezultat je jasen. Čestitke. Wir kommen zum Punkt äh, Eh, kozloduj program. Program Kozloduj, kolegica Harms, eh, i pred sabo imate glasovalni seznam. Eh, sicer se tu pojavlja ena težava, o kateri bomo govorili na ustriznem mestu. Mnenja o tem so bila različna, ampak šli bomo lepo po vrsti. Začnemo s predlogom spremembe 5 za proti vzdržani, zavrnjeno 32, za, proti, zavrnjeno, sprijeto. 14 potem odpade. Štiri, oziroma 14, glasujemo o 14. amandmaju za, proti, vzdržani, sprijeto. 31 pa res odpade. Ne, se opravičujem o 31. amandmaju. Glasujemo. Glasujte za. Oprostite, moja prva ugotovitev je bila pravilna. To odpade. 30. Številka 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, ne, oprostite, 6. To je zamenjano z ustnim amandmajem, ki je bil predložen, ki pa ga ni treba posebej predstaviti, ker ga poznate. Kdo je za ta ustni amandma, kdo je proti? Vzdržani, zavrnjeno, 34 za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 proti, vzdržani, sprejeto. 16 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili, bo bolje, če preverimo drugi del. Glasujte, prosim. Also zweiter Glasujemo o drugem delu. 16. amandma, drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ne. Ponovno. Try once again? Okay, once again. No, še en poskus. Številka 16, drugi del. Glasujte, prosim. Ge closed. Konec glasovanja. Rejected. Ok, zavrnjeno. 37 za, oziroma ta točka odpade, včasih gre kar prehitro. 38 tudi v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. bomo preverili. Drugi del. Glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja. Od, eh, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani sprejeto 40 za, proti, vzdržani sprejeto 39 za, proti, vzdržani, sprijeto. 7 in 18 sta identična, glasujemo za, proti, vzdržani, sprijeto. 41 za, proti, vzdržani, sprijeto. 42 eh, se zamenja z ustnim amandajem. oziroma lahko glasujemo 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za odpade 44 za, proti vzdržani sprejeto 20 za, proti vzdržani sprejeto. Sle, zdaj pa sledi ta zapleten del 8. O amenmaju 8 glasujemo. Torej 8 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. En odpade, devet za, devet torej za, proti, vzdržani sprejeto. Ena za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa sledi predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Naslednji odpade, 14 v dveh delih, prvi del za, se opravičujem, pre, spregledal sem kompromis ena, najpomembnejši kompromis. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, verjetno me je presenetilo, da je bil pripravljen kompromisni predlog na to temo. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti. a drugi del odpada. Drugi del odpada. Fünf, pet za, proti, vzdržani, sprejeto, petnajst za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto šest za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, Vzdržani sprijeto, kompromis 5 za, se opravičujem, spregledal sem 25 točko, 25 za, proti, sprijeto, sedaj pa kompromis 5 za, proti, vzdržani sprijeto, 10 za, za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ampak bomo preverili. 28 elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, da smo preverili 29 za, proti, vzdržani. Torej, mislim, da je to sprejeto, ampak nisem pa tako prepričan. Sprejeto. 12 za proti, vzdržani, sprejeto 13 za, proti, vzdržani, sprejeto 1 za, proti, vzdržani, sprejeto 2 za, proti, vzdržani, sprejeto 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi končno elektronsko glasovanje o tej zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Adopted. Veselilo je sprejeto. Zakonodajna resolucija. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Isti rezultat. Adopted herzlichen Glückwunsch der Berichterstatterin. Prisrčne čestitke poročevalki. E, poročilo je bilo sprejeto, ampak težko je sedaj čestitati poročevalki. Gospa poročevalka, beseda je vaša. Gospod predsednik, eh, videli ste, da sem glasovala proti svojemu poročilu in tudi. Moja politična skupina je glasovala proti in tega nisem storila rada, kajti mislim, da je razprava o tem poročilu bila zelo zanimiva in da se zavedamo nerešenih problemov um, v zvezi z um, tem, to jedrsko napravo v Bolgariji in da je tudi jasno, da v Bolgariji ni eh, finančno uh, zagotovljeno uh, dokončno odlaganje eh, radioaktivnih odpadkov in da se ti odpadki izvažajo v Rusijo, kar je cesta enosmernica. In mislim, da je treba eh, to upoštevati tudi pri detektivi o dokončnem odlaganju teh odpadkov in komisar Ottinger se ukvarja s tem. Drugo vprašanje pa se nanaša na to, zakaj bo uporabljenih 9 eh, milijonov svežega denarja v Bolgariji, če ne gre za dekomisioniranje kosloduja. Jaz sem bila mnenja, da je ta denar treba uporabiti izključno v inovativnost omrežij, v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. To sem hotela pojasniti. Večina odbora, ki, eh, kjer je eh, imela glavno vlogo poročevalka v Sinci, pa tega ni želela. Ehm, na plenarnem zasedanju bomo ponovno imeli možnost glasovati, vendar v političnih skupinah naj se pojasni, ali eh, vendarle tudi drugi poslanci ne podpirajo mojega stališča. Hvala za vašo pozornost. Hvala za ta pojasnila. Sedaj vemo. Eh, zakaj je bil takšen rezultat glasovanja. S tem smo končali glasovanja in lahko bi nadaljevali po dnevnem redu. Ah, ja. ähm, Punkt 9. Umestni pregled. Pristojni kolega Remek. A ja, tu zadaj sem ga zagledal. Kolega Remek eh, bo sedaj eh, predstavil poročilo. Prosim, da tisti, ki jih to poročilo ne zanima, ne motijo mm, nas, ki jih to zanima. Torej, kogar to ne zanima, naj mirno zapusti dvorano, ne da ustvarja hrup. Torej, prosim, da se mirno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 Vsi dobro vemo, da Evropa ni edina, ki želi vzpostaviti satelitski radionavigacijski sistem. Vemo, da vsi naši konkurenti pospešujejo, ne samo ZDA, ampak tudi druge države, Kitajska, Indija. Sprava bi mela ukazati, jak si v danem. Lahko bi rekli Hannibal Anteportas. Naj povem, kaj smo naredili in kaj še treba narediti, zato da bomo uspešni, neodvisni. Jasno je, da je projekt zastavljen zelo ambiciozno, da je zapleten, da prinaša različne probleme. Zamujamo že, imamo težave pri iskanju sredstev oziroma težko bo poiskati ustrezne mehanizme in sredstva zaenkrat še vedno gradimo objekte, nismo neodvisni, ko gre za lansiranje satelitov. V neposlednji žadje konkurence. Prav tako se cene vseh povezanih storitev povečujejo. In če si pogledamo naše konkurente, so ti vse bolj učinkoviti. Zelo pogosto napredujejo zelo hitro, veliko hitreje od Evrope. Države članice še niso razvile ustrezne politične volje za ta projekt. Moram reči, da mi je ta projekt zelo pri srcu in želim, da bi moje poročilo odražalo mnenje poslancev iz različnih političnih skupin. Zaradi tega sem sam predstavil morda več vprašanj kot odgovorov. Naj povem, vaše mnenje, vaše pripombe, kasneje tudi predlogi sprememb mi bodo zelo pri srcu, ker želim zagotoviti, da bi rezultat poročila bil sprejemljiv za večino poslancev. Naj nakažem, katere korake je treba narediti, če želimo, da bo Evropski satelitski radionavigacijski program služil Evropi. Želimo, da bi dejansko lahko uporabljali napredne tehnologije, da bi krepili našo varnost, konkurenčnost, gospodarstvo, zaposlenost, in zato, da bi ta program prispeval k temu, da bi izboljšali kakovost življenja evropskih državljanov. Gre za sistem infrastrukture, ki naj bi služil vsem sektorjem, vsem področjem življenja v Evropi. Tukaj ne gre za projekt, ki bi zadeval samo del Evrope ali njenih dejavnosti. Prepričan sem, da je ta projekt nujen za Evropo. Zato moramo proučiti vse možnosti in premostiti vse težave, s katerimi se trenutno obadamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej se je oglasila gospa Hall. Um, Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospodu Remeku za ta delovni dokument, kajte mislim, da je ta dokument zelo jasen in zelo koristen zelo koristno nam predstavlja vprašanja. Veliko je tudi vprašanj, ki so zelo pomembna. O nekaterih smo govorili z gospodom Tajanjem danes jutraj, ampak odgovorov nad njih nismo dobili. Ampak upam, da bomo v prihodnih razpravah imeli nekoliko več uspeha. Sprašujem se, ali bi morda morali zastaviti vprašanje, ali dejansko dovolj dobro izvajamo analizo, kakšno korist nam bo Galileo prinesel. Delovni dokument je zelo dober, kajti kaže nam, da za Galileja komercialne vloge več ni. Sedaj namreč konkurira številnim drugim sistemom, vključno z kitajskim in japonskim tudi z tehnološkega stališča ni več na samem vrhu znanstvenih dosežkov. Sedaj je to evropski infrastrukturni projekt, ki Evropi pač zagotavlja satelitske zmogljivosti. Ampak vprašanje je, ali to dejansko obravnavamo kot infrastrukturni projekt. Sedaj smo v proračunski stiski in ponovno moramo razmisliti o tem, kaj sploh želimo, ali dobivamo rezultate, ki si jih želimo, ali bi morda ta sredstva vlagali kam drugam. Določene stvari niso omenjene in mislim, da so to tiste stvari, ki so vsem jasne, pa nihče o njih noče govoriti. Ko smo najprej glasovali o Galileo v okviru izvirnega javno-zasebnega partnerstva, je bilo vedno povedano, da je to civilni projekt. Nekoliko pa me je strah, da imajo tukaj nekateri še kakšne druge namene, glede na to, da je Galileo izgubil veliko svojih koristi. Morda bi lahko o tem govorili v poročilu. Galileo bi lahko uporabili, naprimer, za kakšne sive namene, naprimer, varnost in ohranjanje miru skrbi me, da o nekaterih stvarih nikoli ne govorimo. Pred nami pa je projekt, ki je izvirni namen že v veliki meri izgubil in zanima me, ali so ponekod po Evropski uniji ljudje, ki bi si želeli ta projekt potisniti v drugo smer. Skrbi me tudi varnost sistema in sicer iz dveh vidikov. En vidik je tehnična varnost zaradi naravnih pojavov, se sedaj vsi zavedamo, kako nas narava lahko vedno preseneti. In drži, da lahko izbruhi radiacije poškodujejo satelite. Zanima me, ali so razvijalci tega programa to upoštevali ali imajo pripravljene načrte za ukrepanje v teh situacijah in tako naprej. Če želimo, da bo sistem neodvisen, samostojen, potem moramo vedeti, kakšne so njegove fizične zmogljivosti in omejitve. Druga stvar je politično umešavanje. Gospod Tajani danes jutra ni odgovoril na to vprašanje, ampak na predstavitvi je govoril o ulogi Kitajske in Kitajska naj bi bila partner v tem projektu, ampak dejansko ne želijo sprostiti določenega pasu spektra in to moti delovanje Galileja. Vmes je to postalo že resno diplomatsko vprašanje, zato me zanima, kakšen je napredek v zvezi s tem. Kajti predstavitve so le bile januarja. Zanima me tudi, kakšni ukrepi bodo sprejeti, kako bomo to rešili in kako kakšno mnenje imajo sedaj upravni organi v zvezi z vključevanjem Kitajske v ta proces. In še na koncu, mislim, da je zelo pomembno, da parlament ima nadzor nad tem in da parlament to spremlja. Vesela sem, da imamo kompromisni dogovor in na podlagi tega dogovora je lahko član parlamenta, član uprave brez glasovalnih pravic. Proces, ki je v to vključen, bo sedaj bolj aktiven, kot je bil prej. Mislim, da bi morali vnaprej dobiti dokumente za te sestanke, kajti v preteklosti je bilo to tako, da ko so poslanci šli na sestanek, so šele tam dobili dokumente in niso imeli časa, da bi jih analizirali in potem postavili ustrezna vprašanja. Zato mislim, da bi bilo dobro, da bi si zauzemali tudi za nadzor javnosti v zvezi s tem. Še enkrat pa želim povedati, da je to zelo jasna in koristna analiza in cenim pripravo tega dokumenta in tudi to, da imamo možnost za svoje prispevke k temu poročilu. Hvala. Kollege Glante. Äh, Hvala lepa. Mislim, da je kolega Remek postavil zelo pomembna in zanimiva vprašanja o svojem dokumentu. Kolegica Hol se je dotaknila že mnogih teh vprašanj, zato sem lahko zelo kratek. Najpomembnejši problem je po mojem financiranje. Ne gre samo za Galileo, pač pa tudi za GMS, kasneje se bomo o tem pogovarjali. Tisto, kar nam je bilo predstavljeno pred par tedni, to, kar je sedaj možno s tem proračunom, 14 satelitov in to naj bi bila podlaga, torej Galileo, 14 satelitov plus GPS. Morda se bo lahko zelo dobro vozilo z avtomobilom tudi na ožjih predeljih, dosti več pa ne. S tem ne bomo dosegli vsega tistega, kar smo želeli tudi reševalne službe ne bomo s tem naredili. Mislim, in to je kolegica Hol že omenila, omenila je Kitajsko in sicer poskusili smo že pred par leti, šlo je za tako imenovani joint undertaking, In kolegice in kolegi z Kitajske so bili zelo zainteresirani za tehnologije, sedaj je Kitajska izstopila. In s tem vidimo tudi, da so nekatere pomembne komponente, ki so jih dobavljali z Kitajske, zastarele. Neka komponenta, ki jo potrebujemo, ne more biti ugrajena, če prihaja od partnerja, ki ni več z nami. In moram reči, da bo to zelo zanimiva razprava. Spomnim se razprave z ZDA in menim, da vprašanja, ki so bila zastavljena, so pomembna in upam, da to, o čemer je govoril gospod Tajani danes dopovdan v zvezi z Galileom, da bomo dobili tudi podrobnejše informacije. Vemo, da vse ne more v javnost, da se vsem ne da pogovarjati na javnem zasedanju. Tudi v manjših, v ožjih krogih bo nekatere stvari potrebno predebatirati. Ampak veliko je bilo skrivnosti in moram reči, da je. Včasih ni tako zelo enostavno dobiti splošnega soglasja od kolegov. Uh. Gospod Brežina. Hvala lepa. Tudi sam se želim zahvaliti kolegu Remeku, ker se mi zdi, da je na zelo jasen način opisal celotno problematiko povezano z Galileom. Sam se v večini primerov strinjam z njegovimi mnenji. V nasprotju s tistimi, ki imajo dvome, bi se rad dotaknil naslednjih točk. Po mojem mnenju bi morali še naprej graditi ta sistem. Še zlasti zato, ker gre po mojem mnenju za tehnologije oziroma za poznavanje tehnologij. Gre za lastnosti tehnologij. Vse to je vključeno v ta projekt poleg tega pa še naprej pozabljamo, da je neodvisnost od sistemov izven Evrope izredno pomembna. Mi moramo imeti v mislih, da je čisto možno, da se bomo nekega lepega dne znašli brez teh tehnologij, zato ker jih bodo njihovi lasniki enostavno uporabljali v druge namene. In moram reči, da se trenutno nahajamo v zelo posebnem obdobju, namreč pričakujemo neko poročilo, ki naj bi ga pripravila Evropska komisija v prihodnje. Zato smo sedaj v nekem umestnem obdobju, ki pa nam daje možnost, da opravimo razpravo. Sam sem mnenja, da je satelitske radionavigacijske sisteme treba graditi. In poročilo Remek nam daje dobro izhodišče za nadaljno razpravo. You, Kolega Lamberts. Hvala, gospod predsednik. Najprej se moram opravičiti gospodu Remeku, kajti zaenkrat še nisem imel časa, da bi ta dokument sploh prebral. Zato želim podati samo nekaj komentarjev v zvezi s tem, kje smo. Čisto odkrito, Če bi se o programu morali odločati danes, potem mislim, da se ne bi odločili zanj, kajte smo že precej pozni, naložbe pa so zelo velike. Ampak smo pa v položaju, ko lahko rečemo, recimo, da začnemo od začetka. Program je bil sprožen, poti nazaj pa ni. Zato mislim, da moramo poskusiti iz tega iz, iztržiti čim več. Rečemo sicer lahko, da je to odvečen sistem in videti moramo, kakšne koristi lahko dobimo glede na to, kaj nam ponuja konkurenčni sistemi. To je prva stvar. Druga stvar, s strani procesa je to zelo zanimivo, kajti to bo prvi industrijski program, ki ga bo upravljala in vodila Evropska komisija. In ta program opazujem predvsem z tega zornega kota. Imamo občutek, da je Evropski parlament včasih zadnja obramba skupnega evropskega ukrepanja. V tem smislu smo zavezni komisije in pokazati moramo, da to dejansko lahko deluje. Če nam bo uspelo skupaj upravljati in voditi tak industrijski program, potem lahko storimo še kaj več. Zagotoviti moramo, da smo z postopkovnega vidika v boljšem položaju kot tisto, kar je storila EPP. Če komisija sama ne bo mogla izvajati tega programa, potem bo sta komisija in parlament izgledala neumno. Tukaj se mi zdi, da ne gre toliko za demonstracijo tehnologije, ampak toliko za demonstracijo sposobnosti vodenja. Več pa bom povedal, ko bom besedilo dejansko tudi prebral. Kolega Čaznovski, Děkuji, pane předsedo. Eh, já se velmi připojím. Hvala lepa. Gospod predsednik, tudi sam se pridružujem vsem tistim kolegom, ki so pohvalili poročilo našega kolega Remeka. Program je tako zelo velikodušen, tako zelo drag, da se je o njem nujno pogovarjati. Bral sem kako se je ta projekt začel. Mislim, da je napaka bila storjena na samem začetku. Kaj ti? Govorilo se je o projektu, ki naj bi konkuriral projektu GPS. Ampak mislim, da imamo sedaj bolj realističen pogled. Kolegica Hall in drugi kolegi so se že oglasili in tudi sam menim, da ta sistem ne sme biti samo sistem satelitske navigacije, zato da bomo vedeli, kje smo se znašli sredi morja, ampak treba je misliti tudi na druge zmogljivosti tega programa, recimo zmogljivosti na področju raziskav, gre torej za zelo pomembno infrastrukturo za Evropo. In treba bo razmišljati tudi o tem, kako bi lahko uporabili vse informacije, ki jih bomo pridobili s tem projektom in s tem satelitskim sistemom. Seveda bomo imeli možnosti, da izkoristimo informacije, recimo za varnostne sisteme ali tudi za druge sisteme. Vemo, da imamo trenutno primankljaj na področju informacij in tukaj ne govorim samo o vojski tudi pri civilnih sistemih imamo primankljaj in zato je ta program izjemnega pomena. Ta projekt je lahko pomemben za mnoge vidike življenja v Evropi in tudi za dejavnost recimo našega gospodarstva. Zato bi morali spremeniti naš pristop in o Galileju govoriti kot o infrastrukturnem projektu. sam bi si želel, da bi ta projekt kar v največji meri podprli. Morda smo naredili napako na začetku, ko smo ga želeli zastaviti kot konkurenčni projekt, vendar pa je ta projekt infrastrukturne narave in ga je kot takega treba podpreti. Hvala lepa. Kolega Udi. Gospod Udi. Merci, euh, Hvala, gospod predsednik. Galileo je neuspeh. Ah, pardon. Excusez-moi. Le, le, le, le projet Galileo. Hvala lepa. Galileo je na zasebnem sektorju neuspešen. Pregledali so. Ja poslovno plat in ugotovili so, da se to preprosto ne izplača. Zato je moral stvar prevzeti javni sektor. Smo v težavnem položaju. Zdi se mi, da je v tem položaju, v teh razmerah, v katerih smo komisija, preveč tiho. Tukaj imamo poročilo, ki navaja željo parlamenta, ampak komisija bi morala pomiriti parlament in državljane te nam povedati, kaj se dogaja. Če tukaj ne bomo uspešni, potem financiranja prav tako ne bo. Zaradi tehnologije, frekvence ali česarkoli že. To bo zelo zahtevno za Evropsko unijo, povzročalo je bo veliko težav. Veliko je na kocki z političnega vidika, tudi znanstvenega, zato bi želel več slišati od komisije. Želel bi si, da bi komisija bila bolj odprta v zvezi s tem in nam povedala točno, kaj se dogaja, kajti to je ključnega pomena za kredibilnost Evropske unije in za to, da je dejansko sposobna izvajati takšne projekte. Hvala lepa. Sam imam še eno pripombo kot vprašanje komisiji. Kolega je upravičeno dejal, to je eden od redkih evropskih projektov in to je zelo pomembno. Če namreč se tukaj zadeve ne ujamejo, potem je vprašanje, ali bomo v prihodnje še imeli kakšen podoben projekt. Zato je zelo pomembno, ali se bo ta projekt obnesel. Drugič, dosežen je bil že določen napredek, nismo torej še naničli. In zato je zelo pomembno vprašanje, kako lahko s tem, kar imamo in tudi s problemi, ki jih imamo, kako lahko gremo naprej. Tako da me zelo zanima, kaj bo odgovorila komisija, ali naj bi nabavili nove satelite, kdaj, koliko, kaj pa glede stroškov, vem, da je to vse zelo zahtevno, vendar pa, če želim te podporo, potrebujemo jasne informacije. Zato so kolegi upravičeno spraševali, kaj pa za nosilci raket. In kakšen bo tukaj razvoj stroškov? Zdi se mi, da je zelo pomembno, če bi komisija vsaj poskusila odgovoriti na ta vprašanja, potem pa morda lahko še razmislimo o tem, kako se bomo o tem pogovorili. Kolegica Nibler se je še javila. Angelika ni bila, prosim. Posicne. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se, če sem tako pozno skočila v to razpravo. Ampak vaša pripomba, me je sedaj spodbila k temu, da se ponovno oglasim, kar se mi zdi zelo pomembno, to, kar pravite, pa tudi to, kar so povedali kolegi. Namreč, da pošljemo jasen signal, da Galileo ni samo kar nek pilotni projekt, ampak če ne bomo v Evropi se uspeli z infrastrukturo postaviti na lastne noge, potem se bojim, da imamo tudi mednarodno le majhne možnosti, da nas bodo resno jemali. Galileo je klasičen primer. Hočemo lasten evropski sistem satelitske navigacije, tako kot ga imajo ZDA, tako kot na tem delajo Kitajci, tako kot to delajo tudi Rusi, tako da če želimo, tudi v mednarodnem merilu imeti svojo težo, potem mislim, da moramo biti veliko potezni tudi pri infrastrukturi in da moramo temu nameniti tudi ustrezna sredstva. To se mi zdi, da je sporočilo parlamenta, ki ga moramo posredovati. Kar pa zadeva posamezna vprašanja, gospod predsednik, ki ste jih vi zastavili, to je zelo pomembno, ker morajo zadeve tudi operativno teči in napredovati. pri kolegih, ki podpirajo druge projekte, se moramo zauzimati za podporo, za to, da bi dolgoročno za Galileo zagotovili ustrezna sredstva. Besedo dajem sedaj komisiji. Ne vem, kdo bo odgovoril. Izvolite. Also, moj, moje ime je Bernard Šnitke in naj povem. Da eh, mojega kolega ni, ker je pozabil svojo kartico, ampak nič hudega, pač spustijo ga ne noter. Ne morem verjeti. To je pravi cirkus. Se pravi, pristojni z komisije ne more priti v dvorano, ker je pozabil svoj beč, svojo kartico. Hvala lepa, da ste mi to povedali. Zdaj pa nič več ne razumem, ampak hvala, da boste poskusili odgovoriti. No, kljub temu se bomo lotili vaših vprašanj. Moje ime je Banač Nitke. Delam v referatu Galileo, nekateri me tako ali tako že poznate. Gospod predsednik, gospod poročevalec, dame in gospodje, v imenu komisije sem zelo hvaležen za to, da se lahko odeležim današnje razprave. V nekaterih prispevkih je že bilo omenjeno, da smo pred temeljno odločitvijo in sicer, kakšna bo prihodnost Galileja, ali naj se ta projekt sploh nadaljuje, da ali ne. Če se navežem na gospoda Lemberca, mislim, da bi si to vprašanje morali zastaviti že pred dvemi, tremi leti, ko je šlo za to, kako se bo financirala sedanja konfiguracija, kako se bodo dobila ta sredstva. Morda se ni zgodilo tako, kot bi se moralo, ampak sedaj si moramo dejansko zastaviti vprašanje, kako želimo naprej s tem projektom. Nima nobenega smisla, da namenimo 3,4 milijarde evrov, potem pa po petih, sedmih, enajstih, trinajstih letih ko bodo sateliti, ki jih sedaj izstreljujemo v fazi, ko jih bo treba nadomestiti, če bomo takrat ugotovili, da denarja ni. Industrija, ne samo državljani, vsi čakajo na jasen politični signal, da smo v Evropi pripravljeni dolgoročno financirati ta projekt. Dolgoročno pomeni naslednje obdobje sedmih let oziroma teh finančnih perspektiv. Le tako bo tudi industrija lahko izpeljala naložbe, ki so nujne, tako da bomo kar največ potegnili iz tega projekta. Toliko za začetek. Če se smem sedaj vrniti na poročilo gospoda Remeka oziroma na, na dokument za razpravo, morda s tem v povezavi prva pripomba. Lahko bi se spustili podrobno na vprašanja, ki so omenjena v tem dokumentu, ampak zdi se mi, da je treba dopolniti še eno in sicer za gospodarskega vidika. Tu bi se želel dotakniti tega, kar je povedala gospa Hol. Dejansko smo sedaj pred vprašanjem, vprašanjem primerjave z drugimi izdatki, kako je Galileo tu pozicioniran. Kot veste, se moramo odločiti, ali naj omejena sredstva sedaj namenimo Galileju ali drugim projektom. V komisiji smo se ukvarjali s tem, gospod Tajani je danes dopovdan že nakazal, da je pripravljen, da bi se pogovorili tudi o ekonomičnosti oziroma gospodarnosti projekta Galileo. Pripravljen se je pogovoriti o tem z vami, zlasti v okviru tako imenovanega JEPS Zelo na kratko. Po našem mnenju bi Galileo ne smel obveljati za nadaljni problem financiranja, pač pa mora to obveljati kot nek adut Evropske unije, ki lahko prispeva k rasti. In zaradi tega to ne sme biti denar vržen stran, nikakor ne infrastruktura, ki ne služi ničemur. Ne, to mora biti infrastruktura, ki lahko prispeva k nadaljni rasti, delovnim mestom, ter tudi nematerialnim koristim. To bo dejansko izziv, ki se ga moramo lotiti z našim sporočilom in upamo, da tudi z poročilom gospoda Remeka. Namreč pokazati moramo, da je Galileo zelo koristen za Evropsko unijo. Dotaknil sem se te ekonomičnosti, ampak omenjeni so bili še drugi vidiki in sicer, da moramo v Evropi dokazati sposobnost, da, smo, da znamo tako zapleten projekt postaviti na noge. Gospa Hol je že danes dejala, morda pri tem ne gre za najnovejše, najbolj inovativne tehnologije. Na nekaterih področjih to zlasti velja, vendar pa Če si pogledamo velikost tega projekta, je to nekaj, kar ne more pasti na rame posameznih držav. Mislim, da mora Evropa dokazati, da lahko obvlada tudi tako kompleksen projekt. Potem so tukaj še bolj strateška vprašanja, ali želimo telekomunikacijsko industrijo, bančništvo dejansko narediti odvisno od infrastrukture, ki je ne obvladujemo. To se mi zdi, da je vprašanje, ki se ga moramo zastaviti. In tudi v poročilu gospoda Remeka, poročilu Evropskega parlamenta, bi to lahko odrazili. Slišali smo nekatera konkretna vprašanja, lahko se tudi tega lotimo, seveda, če bo dovolj časa za to. Ähm, Hvala lepa, preden na besedo gospodu Remeku. Naj povem, da se o tem lahko še pogovarjamo v drugih krogih, ampak moram reči, da smo zelo veseli, če se lahko pogovora udeleži nekdo, ki se spozna na te zadeve. Želimo ne nekje obrobu, ampak Na odboru si želim, da si vzamemo pol ure, eno uro, da se podrobno pogovorimo o tem. Tu moramo sedaj dobiti vse odgovore. Zelo pomembno je tudi, da imamo vse prevode in tolmačenje, da bodo vsi kolegi, ki jih to zanima, lahko sodelovali prosim, da bi to res naredili, ker opažam, da obstaja vedno več negotovosti. Po drugi strani pa ste upravičeno opisali, da gre tudi za zelo pomemben politični projekt. Zato moramo to vzeti zelo resno. In morda bi lahko rekli, da bomo poročilo kolega Remeka vzeli na naslednji način. Rekli bomo, organizirali bomo še en termin tako da bi obravnavali vprašanja, ki se že pojavljajo, plus vprašanja, ki se bodo še pojavljala. Ni nujno, da imamo mm, v naši sredini komisarja. Potrebujemo strokovnjake, ki se res poznajo na to, tako da bomo dobili ne nekih splošnih odgovorov, ampak lepo prosim, natančne odgovore. Vem, da je to težko, ampak verjetno razumete tudi, da je za soglasje parlamenta zelo pomembno, da dobimo natančne informacije. Gospod Remek, gospa Hol je še prosila za besedo in besedo bi dal, če se strinjate, gospod Remek. Uh Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vam za to Res je, da je komisija podala odgovore v zvezi z določenimi stvarmi, ampak na druga vprašanja pa niso odgovorili. Še posebej, kar zadeva vprašanje varnosti sistema v smislu naravnih katastrof ali v zvezi s tem, kar se dogaja s Kitajsko. Glede na to, da odgovorne osebe strani komisije tukaj ni, bo morda težko odgovoriti na to, ampak če je mogoče da nas obvestite o tem, kaj se dogaja s Kanjo, z Kitajsko, se opračujem. Me zanima, če nam lahko to poveste, kaj ti to bi bilo zelo koristno. A, medtem je prispela kartica in tudi predstavnik komisije. Bo pa težko, ker zdaj ni slišal vprašanj, morda lahko poveste samo par stvari. Hvala lepa. Res je v trialogu smo ugotovili, da je težko priti v zgradbo Evropskega parlamenta, če pozabiš kartico. Bernard je odgovoril že na določena vprašanja, sem pa bom spregovoril o kitajski in o nekaterih drugih vprašanjih. Še preden pa to storim, še želim pozitivno odzvati na vašo zahtevo, gospod predsednik, seveda bi z veseljem to storili in tudi nam je v interesu, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja če obstaja način, da sekretarjat združi vprašanja poslancev oziroma jih zbere in nam jih pošlje, zato da bi se lahko mi vnaprej pripravili, bi razprava lahko bila še boljša. Ampak seveda bomo z veseljem z vami sodelovali pri reševanju kakršnih koli vprašanj. Kar zadeva Kitajsko. Najprej v zvezi s frekvencami. Frekvence so nekaj, kar zadeva vse, ki uporabljajo sisteme. Vsi, ki uporabljajo sisteme, sisteme v vesolju ali na zemlji, se morajo s tem ukvarjati. To je kontinuiran posel, s tem se je treba neprestano ukvarjati, kaj te sistemi vseh vrst, ne glede na vrsto, se posodabljajo, prihajajo nove tehnologije, ki prihajajo na trg in za njih je treba najti mesto, seveda pa nihče ni na trgu zato, da bi ustavljal druge. Po drugi strani pa je treba zagotoviti določeno varovalo, zato da sistemi sploh delujejo. Torej gre za splošen proces. Kar zadeva ta specifičen proces, moramo zagotoviti, da ne bo prišlo do interference, do moten. In to zadeva uporaba vladnih signalov vladne signale je treba še posebej zaščititi zaradi vidikov finančne varnosti in to so dvostranski procesi, ki se izvajo ob procesih, ki so običajno predvideni v Združenih narodih ali pa v drugih ustreznih organih. Imamo torej to vrstna dvostranska pogajanja z Združenimi državami, Kitajsko, Rusijo, Japonsko ter Indijo z Združenimi državami. Kakor veste, smo uspešno zaključili pogajanja, vendar se še vedno nadaljujejo dogovori, sklepamo priloge k sporozumom, ki smo jih sklenili z američani, naprimer vključujejo tehnične določbe. Tudi s Kitajci imamo pogajanja za to, da bi zaščitili tisti vladni signal. Pogajanja s Kitajci so težavna, kakor veste, Barozo je pisal kitajskemu premijeju, odgovor je bil pozitiven, sodelovati moramo zato, da bomo našli rešitev. Tehnična, tehnični sestanki bodo organizirani še pred poletjem, ampak to ostaje kompleksno vprašanje še posebej zato, ker nam v preteklosti ni uspelo doseči napredka na obeh stranih. Oba sistema sta napredovala med tem in če bi dobili kompromis strani Kitajcev, ob tem pa bi morali spremeniti infrastrukturo, bi to bilo zelo drago. Po drugi strani pa se nočemo preveliko zadevam odpovedati, kajti to bi delovalo v teoriji, v praksi pa bi stalo zelo veliko. Kitajcem smo dali številne predloge, kako bi se lahko iz tega primeža rešili, seveda pa smo zelo zainteresirani, da bi hitro dosegli napredek, kajti smo še v zelo zgodnih fazah, zato bi lahko pri Galileju dosegli napredek. Če kasneje v letu ne bomo dosegli napredka, potem moramo seveda razmisliti, ali se ne bodo stvari resno poslabšale. Na koncu je nujno, da skupaj sedejo inženirji, da najdejo rešitev, ampak za to mora obstajati politična volja in na voljo morajo biti tudi ustrezne strukture, da se to izvede. Zato smo prosili gospoda Baroza, da piše Kitajcem in zato, da dobimo tudi na strani Kitajcev ustrezna navodila. Na strani Kitajcev je zadeva zelo zapletena, kajti tisti, ki tam postavljajo ta sistem, to je osvobodilna vojska in vpliv vlade na to vojsko je precej omejen in naš naravni sogovornik, Ministrstvo za promet, tako se zdi, ima zelo velike težave pri organizaciji tega. In to je že eden od razlogov, zakaj smo se obrnili kar na premije na kitajskem. To je torej to če imate še kakšno vprašanje, na katere želite, da odgovorim, potem sem seveda pripravljen tudi to storiti. Hvala. Če ne, eh, predajam besedo ponovno gospodu Rimiku, če eh, to želi. Hvala, gospod predsednik. Ne moram odgovoriti na vsa vprašanja. Na nekatera vprašanja je že bilo odgovorjeno, za nekatera vprašanja pa niti nisem najbolj pristojna oseba. Želim se odzvati na različne predloge. Naprimer, na predlog, da se organizira poseben sestanek na ravni članov našega odbora ali tudi drugih odborov? Da, jaz sem za tako srečanje in uh, sem tudi pripravljen organizirati tak sestanek in eh, tudi pripraviti tak sestanek, torej vprašanja, ki naj bi se obravnavale na vsak način, sem za to, da se organizira tak sestanek. E, želim posebej pozdraviti tudi to, kar je povedala gospa Nibler. E, in zelo všeč mi je bilo, kako se je zauzela za projekt Galileo. Torej, e, udeležil sem se e, tudi srečanja s predstavniki ameriškega sistema GPS ker pa je to bil tajni sestanek, vam tudi ne morem izdati eh, podrobnosti in zaupnih podatkov. Vendar, če ste mnenja, da. Torej, če je možno vzpostaviti globalni navigacijski sistem, rekli so mi, da bi to bilo možno. Vendar, ko sem vprašal, kakšne so ovire In ali je možno dati GPS uh, eh, na voljo vsem drugim akterjem, naprimer Kitajski, so mi predstavniki ZDA rekli, da ni možno deliti vseh uh, ravni tega sistema z vsemi partnerji. Sicer eh, ni navedel eksplicitno Evropske unije, ampak jasno je bilo, da to ni možno in tudi ne napram Rusiji, Kitajski. Torej v Rusiji, na Kitajskem ustvarjajo, vzpostavljajo take sisteme, gre za tehnologijo, za novo tehnologijo, ki se jo mm, posodablja, prilagaja in seveda si različne države želijo imeti to tehnologijo, to je jasno. Gre seveda tudi za sistem, ki je pomemben za varnost in to se tiče mnogih držav. Seveda se lahko koncentriramo tudi na vprašanje varnosti z vidika naravnih pojavov, vendar naša ambicija je predvsem ta, da spostavimo infrastrukturo, katere eh, stroški eh, eh, in delovanje je eh, eh, vzdržno. Torej, eh, predor skozi eh, Brinar je stal 2,5 milijarde. Seveda nisem proti predoru, ampak to je bilo seveda, to je veliko stalo in je šlo za eh, regionalni projekt, vendar se je za to namenilo več eh, denarja kot za uvodno fazo Galileja. Torej moramo načeloma razmišljati, kaj, kaj želimo storiti. Projekt Galileo bi Češko republiko stal sicer veliko, ampak Češka republika je kljub temu bila pripravljena nameniti ta denar temu projektu. Prepričan sem, da eh, se splača nadaljevati s tem projektom in da moramo dati tudi politični signal, torej moramo eh, se o tem pogovarjati zelo odkrito. Strinjam se s tistimi, ki podpirajo to idejo. Torej, treba je najprej analizirati probleme, poiskati rešitve za probleme in prepričan sem, da je tudi današnja razprava prispeva k iskanju rešitev in eh, pripravljen sem sodelovati tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Torej, tako smo se dogovorili. Politične skupine imajo priložnost, da v naslednjih dveh, treh dneh eh, formulirajo vprašanja, jih posredujejo sekretarjatu in sekretarjat jih bo posredoval komisiji. In poskusili bomo čim prej uvrstiti eh, na dnevni red našega odbora to točko in potem eh, prosim komisijo, da dobimo res konkretne odgovore. Če ni sposobna dati konkretnih odgovorov, naj to pove. Eh, smisel ima obravnavati točke samo, če dobimo konkretne odgovore. Torej, eh, velika pripravljenost je za podporo, vendar potrebujemo konkretne odgovore. Kolega, odi, prosim. Simplement, pour que... Excusez-moi, vraiment, décidément. Simplement, pour que les choses soient claires. Voilà samo nekaj sem želel razčistiti s komisijo. Predstavnik komisije je povedal, da je za to potrebna politična volja. Ampak, oprostite, politično voljo smo že pokazali s komisarjem Barojem. Težko je bilo najti politične kompromise, ki so bili za to potrebni v parlamentu in svetu, da smo financirali prve tri milijarde. Ne govorite nam torej, da potrebujemo politično voljo tukaj. S podimo v krogih, potrebujemo politično oziroma strokovno znanje strani inženirjev. Inženirje nam morajo dokazati, da je to izvedljivo, kajti to je zelo tvegano tudi za naše voljivce, če bomo pri tem neuspešni. Na strani, na potezi je torej komisija. Gre za vprašanje strokovnega znanja in izvajanja, ne pa politične volje. Oh, S tem smo. Uh končali obravnavo te točke. Sledi deseta točka, mnenje o novih lahkih gospodarskih vozilih. Torej, rok za predloge sprememb je 4. maj opovdan. To želim povedati kar na začetku, sedaj pa predajam besedo poročevalcu kolegu Langenu, ki nam bo podal uvod eh, v to. In hvala, gospod predsednik. Eh, torej, rok za predloge sprememb je že določen. Kljub temu eh, sem za to, da se ta rok podaljša do konca naslednjega tedna, kajti veliko dela imamo, zato ker moramo nadoknaditi glasovanja eh, Eh, ki so odpadle v Strasburu in zato sem zato, da se rok podaljša na 7. maj. Jaz ne bom podal predlogov spremim, zato se me to niti ne tiče. In prav gotovo bi zadostovalo, če bi se eh, začeli predlogi spremim prevajati 10. maja. V trih tednih eh, bo uspelo prevestiti amen maja in potem bo šele glasovanje. Torej, eh, jaz ehm, vem tudi, če sam pripravljam kakšne predloge sprememb, včasih potrebuje malo več časa. Drugič, veste, da je pristojni odbor, odbor za okolje. Kolega Kalenen je glavni poročevalec, vendar imamo eh, tu ehm, postopek sodelovanja, tako kot je to bilo tudi pri emisijah CO2 pri eh, osebnih vozilih. Predlogi pristojnega odbora so na voljo v nekaterih točkah odstopajo od mojih predlogov, vendar grejo v podobno smer. In sicer, da naj bi zakonodajo za CO2 za lahka eh, gospodarska vozila za razred N2, N1, eh, da bi podaljšali obdobja, eh, ko se to uvaja. Vem, da so tudi nekatera združenja že zauzela stališče do tega, predlog je bil pripravljen še v času stare komisije in na osnovi ni pogodbe iz Nice. Zato bomo začeli s pravno podlago, ki se je zači, spremenila z Lizbonsko pogodbo. Moj prvi predlog se glasi, da naj to ne bi obravnavali samo na osnovi člena, ki ureja okolje 175. odstavek, temveč tudi na osnovi 192. člena in 114, ki uravna, ureja notranji trg. Gre samo za to, kako eh, to utemeljiti, ali gre za okoljske ukrepe ali za ukrepe notranjega trga. Komisija eh, pravi, da gre za ukrepe notranjega trga, kljub temu pa ni izbrala te pravne podlage. Eh, razen tega. Eh, so v uvodnih izjavah nekatere stvari, ki se mi ne zdijo koristne, naprimer omejevanje hitrosti z ugradnjo eh, regulatorjev hitrosti. Eh, o tem poteka razprava, kdo meni, da lahko reši svet in CO2, če v, ugradi eh, torej, take regulatorje hitrosti je po moje na krivi poti. Se nismo doživeli samo Kübenhavna, temveč tudi razpravo o um, zaprti ozračnega prostora in kaos v zvezi s tem in znanstveniki so rekli, da uh, ni, mo, ni izmerljiv prihranek emisij CO2, ki je nastal zaradi zaprtja zračnega prostora. Potem gre za vprašanje izvajanja uredbe. Torej na eni strani za to, kako uh, vrednotiti mejno vrednost. 135 je predlagana mejna vrednost eh, leta 2020 in s tem imamo 40 gramov več v celoti, oziroma to je bil dogoročni cilj. Ciljna vrednost 175 v primerjavi 120 za osebna vozila Svoj predlog sem pripravil tako, da temelji na uredbi, ki velja za osebna vozila, ki smo jih eh, potrdili z veliko večino. Pri eh, osebnih vozilih imamo 120, pri majhnih eh, lahkih gospodarskih vozilih 175. In to razliko 55 sem prikazal tudi. Eh, počasovnih obdobjih. Zato prihajamo na problematiko uvajanja in pridemo do drugačnih stopenj kot, kot, kot komisija. 175 in torej, da, da se obdobje razširi do 2018. Pri dolgoročnem cilju um, je odbor za okolje pri, pri, predlagal 115, komisija 135, tu gre seveda za bistveno zaostritev v zvezi z osebnimi vozili. Pri tovornjakih govorimo o 12 odstotkih, 12 eh, odstotni je njihov delež pri vseh vozilih. Mislim, da za lahka gospodarska vozila ni treba predvideti strožjih pravil kot za osebna vozila. Torej, dolgo let Eh, so vladale samo eh, prostovoljne omejitve. In vidimo, da eh, so tudi te spodbude delovale. In mislim, da stvari ne gre za ostrovati eh, lahka gospodarska vozila uporabljajo predvsem majhna in srednja velika podjetja in mislim, da ni dobro, če sprejemamo stroge ukrepe, katerih učinek pa ni bistven glede znižanja emisij. Zato bi razširil ta dolgoročni cilj in od 2018. leta dalje bi to dosegli v letnih stopnjah od 140 gramov. Naprej. Mislim, da to lahko še spremenimo ampak mislim, da je treba razširiti to obdobje tudi zaradi eh, ciklusa proizvodnja eh, vozil. In ta eh, ritem smo predvideli tudi za osebna vozila. Potem druga točka, to so vozila, ki se jih proizvede v več fazah. Ko eh, se najprej eh, izdela šasija in motor, eh, in podvozje in eh, potem eh, se vključijo individualne rešitve posameznih proizvajalcev. Vprašanje, kdo je za to odgovoren. Najprej je komisija hotela to breme naložiti proizvajalcem avtomobilov, vendar je ugotovila, da ta metoda ni koristna in je rekla, da bo um, izdelala metodo za znižanje emisij CO2 pri nadgradnji vozila. to odbor za okolje je predvidel, da se to zgodi do 2011. Jaz eh, mislim, da naj bi podaljšali to obdobje. Kar zadeva kazni in plačila, eh, je komisija eh, najvišjo plačilo na prekoračen gram. Eh, določila 120 evrov na mesto 90 evrov pri osebnih vozilih. Jaz eh, tega ne razumem in sem zato, da sprejmemo analogno rešitev z eh, osebnimi vozili. Vem, da Greenpeace želi še više kazni, ampak Greenpeace ne more eh, eh, kot edina organizacija odločati o eh, okoljski politiki EU. Potem imamo vprašanje eh, kreditov. Komisija je zelo skromna pri tem ampak eh, mislim, da naj bi predvideli bonus za vozile z drugačnim pogonom. Potem imamo um, proizvajalce majhnih serij. 220 tisoč je predlagala komisija, predlog 25 tisoč uh, se orientira po uh, številih za, da, dopuš, za taka dopuščena vozila v celoti uh, gre seveda tudi za modifikacije večjih tovornjakov v manjše in zato naj bi omogočili um, to tudi za nižje število takih registriranih vozil. In če povem, da povem še nekaj o eh, predlogu odbora za okolje, ki je na voljo že nekaj dni. Tam eh, določajo, predlagajo kot dolgoročni cilj 150 gramov. Do 2011, to sem že povedal, predlagajo, torej da naj bi se to zgodilo do 2011, potem regulator hitrosti do 2015 125 km na uro. Razen tega se govori tudi o tako imenovanem poolingu osebnih vozil in lahkih gospodarskih vozil glede emisij CO2. Eh, to se mi sploh ne zdi pametno, kajti mislim, da naj bi imeli za to posebne uredbe. In predlaga se tudi omejitev kazni na 95 evrov. Torej, in prehodna obdobja so predvidena so krajšna, krajša obdobja strani odbora za okolje prosim kolege in kolegice, da si natančno pregledajo to gradivo in tudi pripravijo primerne predloge. Najprej dobijo besedo poročevalci v senci. Gospod Perilo, prosim. Ah, da, Perilo. Signor Presidente, kolega. Eh, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Eh, mnenje kolega Langena vsebuje nekatere predloge sprememb, s katerimi se strinjam, kar zadeva izjeme za emisije, ki jih predlaga kolega in da se jih, um, da so enake kot um, pri osebnih vozilih, torej 95 na gram prekoračenih emisij. Ne vem, Eh, kako želi eh, komisija um, urediti vprašanje teh lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z osebnimi vozili. Uh, gre za 140 gramov od leta 2025 naprej na mesto 135. Vrednost 135 je po sedanjem stanju Eh, zelo težko dosegljiva vrednost. Želim eh, usmeriti pozornost na dejstvo, da lahka gospodarska vozila in kar zadeva eh, njihove emisije, da je težko doseči izboljšave. Torej, emisije so že nižje kot pri bencinskih vozilih. Torej, uh, gre seveda tudi za aerodinamične um, vidike um, in predvsem je treba upoštevati um, uporabo teh vozil. Če se prevaža blago, mora eh, to vozilo imeti seveda določeno tudi površino, nakladalno površino. Um, In vse to se vpliva tudi na aerodinamičnost teh vozil. Razen tega moramo upoštevati dejstvo, da eh, je nov park eh, vozil gospodarskih, torej gospodarskih vozil manj dinamičen, kot je to pri osebnih vozilih. Torej v desetih letih se zamenjajo ta vozila in tudi ciklus proizvodnje je daljši kot pri osebnih vozilih. Torej, mnenja sem, da eh, raziskave in inovacije, da je treba z inovacijami najti rešitve, ki bodo prispivale k zmanjšanju emisij CO2. In avtomobilska industrija se mora še naprej zauzemati za to in uh, investirati v to, vendar za raziskave se potrebuje čas, da najdemo primirne rešitve kajti upočtevati je treba ta proizvodni ciklus, kot sem že povedal. In zato danes ne moremo določiti meja, kar zadeva dolgoročne eh, cilje. Eh, kajti eh, to lahko tudi destabilizira industrijo, če sedaj že določamo preveč ambiciozne cilje. Torej, ne strinjam se z 16. predlogom, da bi začeli zmanjšanjem 2018 za 5 gramov na leto in 2025 bi potem prišli na 140 gramov. Mislim, da je sicer potrebno to postopno uvajanje, ampak tehnično po mojem ni možno, da se, to, eh, da se doseže ta, to letno zmanjšanje. Torej, če upoštevamo ekonomičnost gospodarskih vozil, potem je treba izhajati iz ciklusa petih let in zato je težko to znižati v letnih stopnjah. E, to se nanaša torej na 16. predlog e, gospoda Langena, kolegica Hall. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik hvala gospodu Langenu za njegovo poročilo. V splošnem sem nekoliko bolj optimistična glede avtomobilske industrije na področju gospodars lahkih gospodarskih vozil kot gospod Langen. Veliko smo se naučili iz emisij CO2 pri avtomobilih in mislim, da je industrija zelo robustna in včasih lahko preseneti celo sama sebe. Zelo hitro lahko doseže napredek in to je treba pozdraviti. Mislim, da bi to tudi morali spodbujati in pozdraviti. Prav tako pa bi morali ustrezno ukrepati sami v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili. Gospod Langen, mislim, da bi lahko in da bi sedaj tudi morali pripraviti dolgoročni cilj za leto 2020 v višini 125 gramov. Industrija se je izkazala za zelo prilagodljivo, vendar ne samo zato. Poslušam industrijo. Industrija pravi, da potrebuje gotovost in dolge, dolgo obdobja uvajanja Zato je sedaj nujno potrebno, da pripravimo ambiciozen, ampak jasen cilj do leta 2020. Obene moramo pa upoštevati tudi potrebe naših podjetij, kajti trenutno jih obremenjuje preveliko bremen, če bodo sedaj na cestah še vozila, ki porabijo preveč goriva, jih bo to še dodatno obremenjevalo. Slišali smo, da so vozila lahko na cesti tudi deset let. Ne želimo pa, da bi na cesto poslali vozila, ki bodo potem v uporabi zelo dolgo, obenem pa bodo zelo potratna z vidika goriva. Prav tako se ne strinjam z gospodom Langenom v zvezi z omejitvami hitrosti. Težko je izračunati točno količino prihranjenega CO2, ampak jasno je, da se v zrak izpusti manj CO2, če je hitrost manjša. Mislim, da lahko to storimo in velike družbe to že prostovoljno počnejo. In smiselno bi bilo to storiti, kajti tako bi preprosto zmanjšali izpuste CO2, hkrati pa bi pridobili tudi iz vidika varnosti. Všeč so mi električni avtomobili, tudi zato, ker jih sestavlja v severovzhodu Anglije. Pozdravljam tudi kredite, ampak če bi to sprejeli, potem bi se lahko pojavile tudi nenamerne posledice. Namreč, če bi spodbujali električna vozila, bi se lahko znašli v položaju, kjer bi proizvajalec, ki proizvaja zelo vozila z zelo nizkimi izpusti in bi zato dobili kredite, bi potem lahko hkrati proizvajali, tudi isti proizvajalec bi lahko potem hkrati proizvajal tudi vozila z visokimi izpusti. In to bi bilo slabo. Zato mislim, da si moramo ogledati strukturo kaznovanja, tako z vidika rednih kazni, mislim, da bi lahko šli preko 120 evrov in to schemo kaznovanja bi prav tako lahko poenostavili po drugi strani pa bi morali razmisliti tudi o tem, da bi uravnotežili te potencijalno negativne učinke superkreditov. Po drugi strani seveda sočustvujem z industrijo v zvezi z nedokončanimi vozili. Ne vem, zakaj bi morali biti proizvajalci odgovorni za to, kaj se zgodi z, vodilo, z vozilom potem, ko se šasija proda. Mislim, da je komisija pripravila metodologijo v zvezi z šasijami vozil in njihovo predelavo. Mislim, da tega ne bi smeli prepustiti industriji. Hvala. Gospa Harms. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, gospod eh, kolega Landan, pravzaprav nisem bila zelo presenečena nad vašim poročilom in mislim, da se vsi spominjamo razprav o predlogu e, eh, zniženja izpustov CO2 pri osebnih vozilih. Želim pa spomniti na to, kako se je odzvala industrija. Torej, potem, ko ji je uspelo spremeniti predlog komisije, ki je bil že kompromisni predlog, torej, ko je uspelo komisiji za uh, torej omiliti cilje in tudi eh, zavleči uveljavljanje. Torej, ko smo končali ta trialog in to je bilo v času, ko je eh, se začela gospodarska kriza v Evropi in koncerni po Evropi so se kar eh, so konkurirali med sabo eh, pri ponujanju svojih eh, podnebju prijaznih vozil. Spomnim se reklam v cilo eh, stranskih reklam v velikih dragih časopisih in vsak eh, od eh, proizvajalcev je ponujal še boljše cilje od izpostavljosti 120. Torej, pravzaprav sem se počutila um, um, torej zdi se, da so um, da niso bili odkriti in tudi se ne strinjam z vami, da Greenpeace narekuje take določbe in uredbe, temveč mislim, da je bolj tako, da intervenira industrija in da se dalec zaostaja za tem, kar bi bilo tehnično možno. Zdaj pa o vašem poročilu predlagate, da bi srednjeročni cilj glede izpustov pri lahkih gospodarskih vozilih uh, uveljavili pozneje. To pomeni, eh, da bi dokončna uveljavitev šipkejšega cilja Eh, bila uresničena že 11 let potem, ko se je začelo razpravljati o tem. 2007 smo začeli. In taka dolga obdobja se mi ne zdijo v skladu z boljšo zakonodajo, tako kot eh, to utemeljujete vi, gospod Langan. Mislim, da gre bolj za business as usual in pravzaprav zato sploh ne bi uporabljali, ne bi potrebovali teh pravil. Potem cilj 2020. Tudi tu spet odstopate od tega, kar je predlagala komisija in želite, da bi 2025 eh, dosegli eh, emisije 140 miligramov. In to bi pomenilo, da bi od lahkih gospodarskih vozil zahtevali samo pol uh, znižanja izpustov CO2 uh, eh, od tega, kar jih zahtevamo od osebnih vozil. In že pri osebnih vozilih smo se dogovorili samo za neko šipko ureditev. Mislim, da to ni dober in ambiciozen predlog mislim, da se s tem ne spodbuja inovac, inovacija na področju lahkih gospodarskih vozil. Tudi eh, razprava o kaznih je znana. S komisijo smo jo vodili zelo obsežno in kazni imajo smisel samo, če eh, so kazni više od eh, uporabe eh, inovativnih ukrepov, drugače sploh ne bi potrebovali takih kaznovalnih mehanizmov. In komisija je tudi izhajala iz tega, ne vem zakaj. Ne verjamete številkam, ki jih ponuja komisija v zvezi z avtomobilsko industrijo. Pravzaprav bi bilo bolj dosledno, če bi se zauzeli sploh proti denarnim kaznim, kot pa da se zauzamete za zmanjšanje teh kazni, kar pomeni, da uh, se za industrijo splača bolj plačati kazni, kot pa da investira v ukrepe za industrijo v Evropi. Mislim, da bi pomenilo krepitev, če bi uredba zahtevala ambiciozne cilje. Uh, konkurenčna situacija se ne bo izboljšala, če avtomobilska industrija ne bo stavila na večjo učinkovitost in nižjo porabo goriva. In tudi za mala in srednje velika podjetja je bolje, če njihova gospodarska vozila uporabljajo manj goriva. Cene nafte se bodo namreč povečale in prepričana sem o tem, da varstvo da je varstvo podnebja pomembna tema tudi, če javnost temu ne posveča glavne pozornosti po Kubenhavnu, ampak mislim, da nas bo varstvo podnebja še naprej spremljalo kot pomembna tema tudi pri obravnavi takih vprašanj. Kolega Trznovski, prosim. Děkuji, pane predsedo. Já již v první debatě, eh, která... Hvala. Uh, Torej, to je sedaj. Pri prvi razpravi sem se strinjal z mnogimi zadevami. Mislim, da se moramo bolj ukvarjati z, z konkretnimi analizami, če želimo, torej, če želimo neke administrativne uredbe, potem moramo seveda upoštevati, da gre za pomemben gospodarski sektor. Vsi akti akterji pri tem zelo gledajo tudi na stroške. In obseg tega, kar, preva, kar se lahko prevaža s temi vozili, vpliva tudi na uh, dobiček uh, akterjev. Torej, mislim, da moramo uh, se pogovarjati sebi, da tudi o tem, kdaj začnejo veljati posamezne omejitve. kajti ta pravila seveda bistveno vplivajo na podjetniški sektor in na celotno ekonomijo. Ne smemo ustvariti večjega šoka, kot uh, je potreben. Torej za MSP-je je pomembno računati stroške prevoza in uh, zato je pomembno, da kupijo vozilo, ki porabi manj goriva. In to je pomemben ekonomski dejavnik. Eh, eh, in mi eh, ustvarjamo tudi še nek dodaten administrativni pritisk. Mislim, da ne smemo preveč zakomplicirati stvari z razlikami prikaznih med osebnimi vozili in lahkimi gospoda, gospodarskimi vozili. Mislim, da bi bilo bolj koristno, če bi vzpostavili nek enoten eh, administrativni sistem in da ne razpravljamo o tem, ali v določeni skup, ali določena skup, v katero skupino vozil sedaj sodi katero vozilo. Mislim, da je treba opredeliti bodi si eh, poprično prostornino, eh, o, torej treba je razmisliti o različnih tipih vozil, eh, ki eh, se proizvajajo. Strinjam se s poslancem Langenom. Torej, pomembno je razmisliti o tem, kako eh, po stopnjah znižati izpuste CO2. Možno je, da bo tehnološki razvoj hitrejši, kot eh, si predstavljamo sedaj. In to bi seveda bilo koristno, kaj ti eh, gorivo in sorovine bodo vedno dražje. Potem pritisk, ki ga ustvarja eh, cena eh, sorovin, torej goriva, bodo prispevali k temu, da se ustvarja tudi pritisk na proizvajalce avtomobilov. Kolok, kolega Enču je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Langenu za ta osnutek mnenja. Kakor vemo, lahko gospodarska vozila predstavljajo približno 12 odstotkov voznega parka v Evropski uniji. Naš cilj je, da bi do leta 2020 za 20 odstotkov zmanjšali emisije, ampak preveč stroga pravila na tem sektorju bi lahko negativno vplivala na trg, ki je že tako ali tako trpi zaradi gospodarske krize. To bo prizadelo še posebej mala in srednja podjetja. Upoštevati je treba, da mala in srednja velika podjetja to vrstna vozila zelo pogosto uporabljajo. Tudi sam se strinjam, da bi bi morali preložiti roke, več časa bi morali dati akterjem v tem sektorju, da prilagodijo svojo tehnologijo in da spremenijo in prilagodijo svoje proizvodnje. Proizvodne linije. Mislim, da je 135 gramov CO2 na 100 km.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 vendar strinjam pa se z dolgoročnimi cilji do leta 2025. Več bi morali razpravljati o finančnih kaznih in tudi o tem, kam bodo ta sredstva potem šla. Zavedati se moramo, da so vse spremembe zato, da se dosežejo meje emisij na koncu pomenile više cene za državljane. Ne smemo tega pozabiti. Torej. Kolega Grote. Hvala lepa. Naj povem, da sem doživel nekakšen deja vu iz zakonodaje kolega Sakonija glede osebnih avtomobilov. Kolega Langen je tudi takrat imel zelo ambiciozen predlog, Mislim, da si ne naredimo nobene usluge s temi roki za evro 5, evro 6. Sem bil poročevalec in izkazalo se je, da ti ukrepi, tako kot sem sem svaril, lahko pripeljajo do resnega izkrivljanja konkurence. Stroškovno neutralno se to lahko uvede na trg in mislim, da si ne delamo usluge s temi ukrepi. Razlika med tem in osebnimi avtomobili je, in to ima Werner prav, da podjetja, ki si nabavijo recimo te avtomobile, niso posvarjeni. Pri osebnih avtomobilih je drugače. Recimo nekdo, ki mora nekaj transportirati, potrebuje ustrezno vozilo z ustreznimi miri. Ni pa koherentno za me to, da so tukaj kazni više. Mislim, da bi morali tako kot pri avtomobilski zakonodaji imeti podoben sistem kazni. In sicer na ta način bi spodbudili proizvajalca, da ne bo raje plačeval kazni, kot pa vlagal novo tehnologijo. Glede omejitev hitrosti. To, da se to vključi med klauzule, s tem se ne strinjam. Če bomo mi to zakonsko predpisali, potem je treba tudi zagotoviti jamstva za to, da bo ta ometev hitrosti nekje pač uračunana in potem moramo upoštevati tudi to. Sam bom uležil predloge spremem, hvaležen pa sem kolegu. Kelenenu, ki je v svojem poročilu govoril o 120 km na uro, ampak tu potrebujemo dejansko predlog komisije. Glede vozil, ki gredo, če smem tako reči, gola iz tovarne in ki se potem kasneje nadgradijo. Tu ne morejo proizvajalci prezimati jamstev za ta vozila. In tu dam prav gospodu Langnu, dejansko morata svet in komisija predložiti nek dokument, ki nam bo povedal, kako v tem konkretnem primeru ravnati. To namreč ni skladno in tu je treba nekaj popraviti. Kar pa zadeva dolgoročni cilj. 175 na kratek rok, to je realistično izvedljivo, leta 2014-175, kaj pa dolgi rok? To pa zahteva tehnološki preskok, prehod tehnologije v tem trenutku. In ta cilj 135 gramov ni dosegljiv, vendar pa imamo številke do leta 2020. Tudi pri osebnih avtomobilih smo imeli dolgoročni cilj, ki smo ga vključili v našo zakonodajo in zdi se mi, da bi bilo prav, če bi nekaj podobnega naredili tudi tukaj. Gospod Langen pravi, da hoče dolgoročni cilj. Gre torej za časovno točko in tudi to postopnost koliko vozil bo vključeno. Cilj 135 gramov za 2020 se mi zdi realističen. Upoštevati pa moramo tudi plat industrije. V prihodne se bojim, ne bomo mogli obstati na svetovnem trgu, če bomo proizvajali in dobavljali avtomobile za starelimi tehnologijami. Zato bi morali ostati pri predlogu komisije. Moja kritika predloga komisije se nanaša zgolj na kazni in tudi kaj se zgodi z vozili, ki se proizvajajo v več fazah. Ne moramo vsega prepustiti proizvajalcem. Podobno kot pri osebnih avtomobilih, pri zakonodaji sakoni moramo biti ambiciozni, vendar pa realistični. In Tega žal pri mnenju kolega Langna ne vidim. To je oslabitev prvotnega besedila, bolj ohlapno je to poročilo, ampak očitno bo po kolega Langen povedal v svojem zaključnem nagovoru, da se s tem ne strinja. Mislim pa, da moramo biti ambiciozni, kot je bil kolega Sakone. Kar zadeva super kredite, se strinjam, Pravkar sem govoril o preskoku na področju tehnologije, da dosežemo cilj do leta 2020. Potrebujemo nove tehnologije in zato mm, ne smemo predpisovati tehnologiji, pač pa moramo našo zakonodajo formulirati tehnološko neutralno. Moramo pa pomagati proizvajalcem in zato se strinjam z super krediti. Mislim, da Ne smemo s tem odpreti mm, vrat, da se bo mogoče izogniti zakonodaji, pač pa moramo dobiti koriste, ki predstavljajo inovacije. Hvala lepa, gospod Udi. Hvala, gospod predsednik. Podpreti želim predloge gospoda Langena, v katerih poziva previdnosti v zvezi z našim industrijskim sektorjem. Sprejeli smo več ukrepov za politične ukrepe do konca 2008 in, do, in za 120 gramov do leta 2020, ampak omes je bil Copenhagen, v katerem smo ugotovili, da splošnega soglasja v zvezi s tem ni. Zato mislim, da moramo počakati, kaj se bo zgodilo s tem soglasjem. Ne moramo voditi industrijske politike po eni strani, po drugi strani pa še vedno nasprotovati oziroma uvajati omejitve za našo industrijo, ki jih ne spoštuje nihče drug. Zato sam pozivam k previdnosti, vsaj za prihodnih 10 ali 15 let. Na začetku smo slišali, da je avtomobilska industrija trdna, močna, ampak če začnemo razmišljati o kaznih, potem smo kmalo pri številkah, ki pomenijo leto ali dve dobička za posamezna podjetja, zato moramo biti previdni. Previdni moramo pri tem, ko nalagamo obremenitve za podjetja, naprimer kazni. Upajmo, da kazni ne bodo veljale za proizvajalce, ki izdelujejo vozila z izpusti CO2 150 gramov v druge države oziroma tretje države, kjer ne bodo takšna pravila kot tukaj. Nekaj komentarjev samo v podporo gospodu Langenu. Torej. Hvala lepa. Komisija, gospod Tom. Thank you, chairman. Uh, hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Langen, za vaš osnutek mnenja in hvala poročevalcem v senci, da so danes spregovorili. Spregovori... Začeti želim tako, da vam predstavim širšo sliko vodi državno vlad so lani predstavili sklepe sveta, da bi za 80 ali 95 odstotkov zmanjšali spuste CO2 do leta 2050. Mislim, da je to zelo ambiciozno. Potrebujemo pa politike, s katerimi bomo lahko to dosegli. Jasno je, da če si pogledamo obete za naprej, je promet rastoč sektor in tudi prevoz blaga bo vedno več prispeval k izpustom CO2 če ne bomo sedaj ukrepali in če ne bomo sprejeli ustreznih političnih ukrepov, se pojavlja tveganje, da bo promet prevzel večino izpustov. To je stanje, s katerim se soočamo in zato danes potrebujemo aktivne politike. To je torej širša slika, zato je komisija predlagala predlog. Če ti želim s tem, da odgovorim na dve vprašanje, ki sta se neprenehoma pojavljali. Prvo, prvo je stroški. Tisti, ki so preučili našo presojo učinka in analizo, vidijo, da je to stroškovno neutralno. 1.3.5, cilj 1.3.5 daje kupcu prednost, kajti prihranek goriva v življenski dobi vozila bo nadomestil te više stroške. Zato je torej to koristno za potrošnika, to je hkrati dobro tudi za družbo, kajti prehranimo pri izpustih CO2. To je jasno navedeno v naši presoji učinka in zato so ti komentarji, da bo to dražje, dejansko brezpredmetni. Drugo vprašanje zadeva kazni. Večkrat se je pojavilo vprašanje, zakaj 120 evrov na gram. Iz enakih razlogov iz katerih je bilo določeno 95 za avtomobile. To je bilo določeno v presoji učinka. Proizvajalci bodo torej v stanju, ker jim bo lažje uvesti inovacije, kot pa plačati kazen. Še ena stvar se je pogosto omenjala in sicer omejevalniki hitrosti. Nekdo je celo rekel, da bi komisija morala pripraviti predlog v zvezi s tem. To je zelo zanimivo področje. Drži da so omejevalniki hitrosti, ki bi bili ugrajeni v ta vozila, če bi bili omejevalniki hitrosti ugrajeni v ta vozila, torej, in tukaj ne posegamo v soverenost držav članic, to bi torej vplivalo na izpuste CO2 in tudi na porabo goriva. Obstajajo tudi druge koristi, naprimer izboljšana varnost in drugi vidiki kar zadeva vozila, ki so sestavljena v več stopnjah. Tudi tukaj je komisija predstavila predlog, to je bilo predloženo svetu kot neuradni dokument, pa tudi sekretarjatu Evropskega parlamenta. Vključuje dogovorjeni način za obravnavo tovrstnih vozil. Ti predlogi sprememb so že vključeni v osnutek mnenja odbora za promet. To je, torej o tem komisija je že pripravila predlog v zvezi s tem. Kar zadeva preostala vprašanja, komisija ostaja pri svojem predlogu. 175 gramov do leta 2016 je izvedljiv cilj, prav tako je dosegljivih 135 gramov do leta 2020. Zelo težko bo to sicer doseči, ampak to je izvedljivo. Analize, ki smo jih izvedli o razpoložljivih tehničnih inovacijah, ki so že na voljo, kažejo, da je to izvedljivo. Ta inovativni zagon je prav tako zelo pomemben. Slišal sem več komentarjev v zvezi z konkurenco. Gospod Odije omenijo previdno, zato da ne bomo v konkurenčno slabšem položaju. Ampak mislim, če imamo takšno zakonodajo, potem smo dejansko v prednosti, kajti tukaj spodbujamo Evropsko industrijo, da inovira danes s ciljem za leto 2020, zato da bodo pripravili boljša vozila, ki bodo na japonskem in v združenih državah z zakonom predpisana kasneje. Zato bo komisija ostala pri predlogu 175 gramov do 2016 in 135 do 2020. Kar zadeva super kredite. O tem ste prav tako govorili. Mislim, da je to pomemben signal za industrijo hibridna vozila, vozila na baterije. To so tiste vozila, ki bodo imela nizke izpuste in to je tisti korak naprej. Mislim, da moramo z javnimi naročili v javnem sektorju to spodbujati in se tudi spopadati s tem izzivom, kajti v mnogih primerjih bodo to vrstna vozila uporabljena v mestnih območjih za lokalno dostavo, naprimer poštna služba in tako naprej. Zato lahko poskrbimo, da bodo zelena javna naročila spodbujala razvoj na tem področju. Na koncu se želim zahvaliti poročevalcu za njegove komentarje in mislim, da bomo s to zakonodajo industriji dali načrtovalno gotovost, ki jo zahteva in zato bo komisija ostala pri svojem predlogu. Hvala. Hvala lepa. Komisiji želim povedati samo slednje. Zadnjič smo se ukvarjali z vprašanjem, pri vprašanjih recimo kot eh, je klima, kot so podnebne spremembe, je tukaj govora o tem, ali nam to prinaša prednosti ali ne. Ampak morda bi bilo zanimivo, če bi to še proučili. Kolega Langen. Začel bi bil predstavnikov komisije. Zelo lepo je, da ste nam nakazali cilje za leto 2050 od 80 do 90 odstotkov. Vidimo, da že za leto 2020 imamo nedosegljive cilje. Ali je to res pravo izhodišče za sedanje predpise? Čelo, celo če bi Evropa ponudila 100 odstotkov do leta 2015, Kitajci tega ne ga sprijeli. Mi moramo gledati, kako bomo ostali konkurenčni mm, na mednarodnem trgu. Mi lahko sprejemamo neka izhodišča, ki potrebujejo 40 let za zakonodajo. Lahko že to sedaj vključimo. To se mi zdi zanimivo. Sedaj pa to, da se omenja še zeleno naročanje, tega tudi še ni v programu komisije. Nisem pričakoval, da bo komisija spremenila svoj predlog, bi pa morala komisija vzeti na znanje, da ima komisija pravico dajanja predlogov, vendar pa sta svet in parlament tista, ki odločata, tako kot je bilo to pri osebnih avtomobilih. Zahvalil bi se vrsti kolegov, ki se zauzemajo za to osnovno težnjo, da moramo biti previdni in preveriti, ali so cili dosegljivi. Omenjeno je bilo vprašanje, zakaj uh, smo uporabili pet odstotne korake za doseganje zadnjega oziroma končnega cilja. To se zdi zapleteno, vendar pa gre za skupen vozni park. Podlaga za izračun se ni spremenila. Če imamo deset modelov v voznem parku, pa se enega prenovi na leto, potem seveda potrebujemo toliko časa, ampak to je predlog. Glede rokih, na dolgi rok se lahko pogovarjamo, ampak 135 se mi leta 2020 ne zdi dosegljivo in o tem se bomo še morali prepirati. Gospa Harms je sodelovala tudi pri pogajanjih s francoskim predsedstvom, dejala je, da ne gre za Greenpeace, ampak povedala mi je ravno to, kar mi je včeraj ob 15.52 poslal Greenpeace. In sicer 11-letno obdobje uvajanja do leta 2018. Moram reči, da ne poznam zakonodaje, ki bi že obstajala leta 2011, jo bomo imeli. No, najava. Če bi vse najave postale zakonodaje, lahko kar takoj spakiramo. In to je točno to, kar pravi tudi Greenpeace. Podobno velja za znižanje. Ne, točno to ste povedali. Iste stvari. Točno te tri stvari tukaj imam pred seboj. Lahko vam to kar pokažem. Celo dobesedno ste povedali nekaj od tega, kar je povedal Greenpeace. Pripravljen sem na dialog, vendar pa morate zadeve podpreti stvarnimi argumenti. Slišal sem predlog, da potrebujemo ambiciozne cilje in kolegu Diju, Groteju, kolegu Pirelju, gospe Hol, sem hvaležen, da so menili še nekatere druge elemente. Pri eni točki pa bi rad povedal, da gre ravno za dizelska vozila pri teh lahkih gospodarskih vozilih in ravno pri dizelski tehnologiji je prišlo do največjega napredka. Ali lahko z manj kot 6 eh, litri na 100 km opravljamo prevoze, to je vprašanje izvedljivosti oziroma ali je to možno. In zato je treba poštevati tudi realnost, da bi avtomobilska industrija lahko dejansko se oprla na IAA 2009, se mi zdi, to je pa že stvar tudi skupne strategije. Mi imamo zakonodajo, avtomobilska industrija je hotela prostovoljno izvajanje in zdi se mi, da je bil uspeh, da smo se hitro odzvali in tako bi moralo biti tudi tukaj pri teh lahkih gospodarskih vozilih. Potrebujemo predloge, ki bodo pripeljali do kompromisov, tako da bomo imeli tudi skupaj z odborom za okolje dobro podlago. Gospa Harms, postopkovno. Moram reči, da sem kar malo ziritirana, kar zadeva obravnavo in logo predstavnega komisije. V imenu svoje skupine in v lastnem imenu bi rada povedala, da po našem mnenju cilji znižana CO2, -ja, ki so tudi podlaga, zakaj potrebujemo te regulativo, o tem je odločal svet in komisija ne počne nič drugega kot to, da s posameznimi hm, direktivami na področju podnebnih sprememb in drugot pravzaprav izvaja vse tisto, o čemer so se države v okviru sveta pod vodstvom Angele Merkel leta 2007 dogovorile. Zato gre tudi dolgoročni cilji, ki jih je Nemčija podpisala v Heiligen Damu v okviru G8. Tu se ni po Kobenhavnu nič spremenilo in sama bi si želela, da bi z predlogi, ki so zdaj v resorju gospe Hedegard, da bi eh, obravnavali te cilje eh, ravno tako spoštljivo, kot obravnavate cilje na področju industrije. Kolegice in kolegi, to seveda ni bilo nič postopkovnega, ampak v redu. Tudi prav se mi zdi, da je bilo to povedano. Gre za vprašanje politične ocene. Vsaka kolegica in kolega ima pravico da postavi pod vprašaj cilje, politične cilje, ki so bili pred časom zastavljeni. Včasih je problem, da formuliramo politične cilje na dolgi rok in potem je na mnogih področjih zadeve treba včasih postaviti pod vprašanj. Ampak bi pa rad zaščitil kolega Langna. Glede enega. Mislim, da imate vso pravico, da sprejmete stališče organizacij, kot je recimo Greenpeace. To ni nič narobe. Tudi obratno se mi zdi prav, recimo, če imajo kolegi iz drugih političnih skupin predloge, ki so enaki recimo predstavnikom avtomobilske industrije, ni nič narobe in tudi nihče nikomor nič ne oporeka, češ da nekdo upošteva ljubiste. In če bomo pošteni, potem. Mislim, da bo to, kar najbolj prav vem, o čem govorim, tako da bi sedaj zaključil to razpravo. Gospod Langen, ampak ne postopkovno, prosim. Neomejeno sprejemam to, da nekdo zastopa stališče različnih eh, združen, ampak eh, nasprotoval sem kolegici Hams, ki je dejala, da nimajo njeni predlogi nič opraviti z. Greenpeace. Dobro, želim vam dober tek, popoldan nadaljujemo. Eh, Glede roka, dragi kolegi. Kolega je prosil, da bi to premaknili, sekretarjat je to preveril, ni tako enostavno. Sekretarjat bo poskusil, problem pa je, mm, da moramo upoštevati tudi celoten prevajalski aparat četrtega, najkasneje šestega je to treba uložiti, kajti sicer bodo težave. Sekretarjat bo poskusil in zdi se mi upravičeno, da rabimo več časa, ampak zaenkrat roka ne bomo točno fiksirali. Bomo še malo počakali. Dobro? To moramo razjasniti. Če bo šlo, potem bo v redu. Drugot so recimo ugotovili, da so bile velikonočne počitnice in so zadeve stale 14 dni. Kolegico so postavljali pod enormen pritisk, potem pa se 14 dni ni zgodilo nič. Tako pač je, mi ne moremo tu nič spremeniti.